Chers collègues, si vous voulez bien prendre euh, place. Spoštovani kolegi, prosim, sedite, da bomo nadaljevali z delom. Pod točko 20. Tišina, prosim. Um, Bi predala besedo pripravljalcu mnenja, gospodu Manu, v zvezi z dostopom do trga storitev zemljske oskrbe na letališčih Unije. In pa razveljavitev besedila direktive sveta 96 skozi 67. Pripravljalec mnenja nam bo predstavil svoj osnutek mnenja, gospod Počalec, beseda je vaša. Hvala, madame la prezidente. Ja, meine Damen und Herren, ähm, wir haben das Thema Boden. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, govorimo o zemeljski oskrbi na letališčih. Gre za eh, obravnavo prtljage, tovora in druge storitve. Gre za področje, ki naj bi pokrivalo veliko kakovostnih delovnih mest. Toda, žal, Kar se dogaja je naslednje. Gre za področje, kjer je prišlo šest, leta 1996 do liberalizacije, tudi takrat je bilo eh, oblikovano mnenje. Namreč skušalo se je spodbuditi več konkurenčnosti na tem področju, zato da bi drugim konkurentom uh, dovolili vstop na to, ne želimo si nekakšnega monopolnega položaja, ampak vendar je treba imeti, imeti tudi ustrezne razmere za konkurenčnost, ki zahtevajo poštenost in ravnovesje. Leta 2008 je bilo pripravljeno poročilo uh, in eh, zdaj uh, skušamo uspoštevati to novo situacijo. V 50. odstavku je uh, referenca na to. mi nismo tukaj vodilni odbor, smo pridruženi odbor, imamo pristojnosti za socialno varnost in tako naprej, eh, zagotavljanje delovnih mest, 12. odstavek, tam je 11 točk pod točk v zvezi z kvalifikacijami zaposlenih, 20 pod točk. Potem pa je še odstavek oziroma člen o socialni zaščiti in pravicah na tem področju. In torej tu imamo deljeno pristojnost skupaj z odborom TRAN, tudi kar se tiče usposabljanja. Videli boste, da je to oblikovano vse na podlagi zadnje liberalizacije. Prišlo je potem do številnih eh, eh, ukinitev eh, eh, pogodb in tako naprej še nadaljna liberalizacija naj bi se izvajala. In danes lahko rečemo, da imamo podjetja, eh, torej tu gre za pokritje letališč z več kot 5 milijoni zaposlenih, 5 eh, eh, milijoni potnikov, 100 milijoni ton tovora, Pomembno je to za Nemčijo, a ne samo za Nemčijo. Tudi drugod smo videli velik hud padec plač, eh, odpovedi velikega števila pogodb. Poleg tega pa je tisto, kar se je v številnih državah članicah dogajalo, oziroma se dogaja, je, da zaposleni delajo vedno dlje, da je vedno manj premorov in eh, na številnih letališčih, torej na letališčih so stvari, so stvari sicer različne. Ponekod prihaja tudi do dodatnih izmen, ki potem niso plačane ali niso ustrezno plačane. Ljudje tekmujejo med sabo, zaposleni zaposlujejo oziroma posamezni po, eh, eh, izvajalci tekmujejo med sabo, hkrati pa zaradi tega trpi kakovost. Kajti varnost za tiste, ki delajo, je tu pomembna, hkrati pa tudi varnost nas kot potnikov. Želimo si, da bi nas obravnavali na ustrezen, zanesljiv način prihajajo novi igravci, nova podjetja, novi ljudje. Dobro, naj bo, ampak. Če pridete na letališče, veste in želite vedeti, kako stvari potekajo, kaj se dogaja na zemlji. In tu potrebujete ustrezne zaposlene, na katere se boste lahko zanesli in ustrezne podjetje, na, na katere se boste lahko zanesli. Uh, Eh, podobno je v zemeljskem transportu, eh, kjer so bile velike težave. Vemo, kaj se tam dogaja. Prihaja do zamud. Eh, imam tudi usno, pisno vprašanje skupaj s kolegi iz odbora Tran na to temo. Vprašali smo komisarja Kalasa, ali prihaja do zamud pri zemeljskem transportu prometu in povedajo, da ni ustreznih podatkov na ravni Evropske unije, ki bi potrjevali oziroma ki bi upravičevali zamude, do katerih prihaja v zemljskem prometu in tudi to je pomembno sporočilo, ki ga moramo upoštevati v tem poročilu. Hkrati pa je, tem, pa je potem še ena splošna zadeva. Namreč imamo uredbo, ki je bila sprejeta v državah članicah, zdaj pa jo je treba začeti tudi izvajati zakaj direktiva, zakaj ne do, le uredba. Potem pa, to je ena stvar, o kateri se moramo pogovoriti, potem pa so tu še jamstva in z, eh, pravica zaščit, zaščita pravic. To je treba zagotoviti namreč. Delodajalci morajo dobiti tudi ustrezna jamstva, zato da bodo lahko delali kakovostno in na visoki varnostni ravni. 31. maja smo na tem odboru govorili z generalnim direktorjem Brussels Airlines in z eh, osebo iz Verdija, In takrat smo se ogromno naučili in vse to sem skušal vključiti tudi v to poročilo, se pa vsekakor veselim razprave, ki jo bomo imeli na odboru na to temo. Sveda bom govoril tudi z poročevalci v senci oziroma z vsemi člani odbora. In prepričan sem, da lahko pridemo do zelo dobrega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Štajnruk, potem pa gospod Bak. Vielen Dank, äh, Thomas Mann. Ich muss dir sagen, du hast. Hvala lepa, Thomas Mann, za ta uvod. Moram reči, da je to res dobro poročilo in stališče, ki ste ga predstavili, se mi zdi tako, da ga lahko podprem večinoma. Veseli me, da ste uložili toliko truda in prizadevanj v pripravo tega poročila, tudi zato, da se od, naš odbor pokaže za učinkovitega in vplivnega pri oblikovanju delovnih pogojev za moške in ženske. Spomnimo se zadnjega kroga liberalizacije tukaj in drugi, ko so konkurenčni pritiski vedno šli na račun delavcev v zadnjih desetih letih. Zlasti, ko gre za zemljsko skrbo letal, ki se je povečala za 25 odstotkov, potniški promet na letališčih se je povečal za toliko. In tukaj imam v mislih ljudi, ki delajo povsod po Evropi. Vedno manj veščin in sposobnosti se tudi zahteva na področju letalske varnosti. Mi pa moramo zagotoviti, da bomo imeli visoko usposobljene ljudi, ki bodo delali na področju zemljske oskrbe. Zato, da se poviša in poveča varnost. Kajte, to ima lahko velike posledice za varnost. Še nekaj sem želela poudariti. Res potrebujemo razpravo glede tega, Katere storitve zemljske oskrbe so tiste, o katerih govorimo? Menim, da ne bi smeli imeti različnih stališč in ločevati delavce v prvorazredne in drugorazredne državljane. Mislim, da potrebujemo res jamstva in dostojne delovne pogoje zato da bodo na voljo ustrezna socialna jamstva in dostojno plačilo za delo. Zagotovo obstajajo konkurenčni pritiski v letalskem sektorju, vendar pa ne želimo, da bi to urejali na račun delavcev. Ne želimo imeti preniskih plašč v tem sektorju. Zagotoviti pa moramo ustrezne sposobnosti usposobljenost in varnost. Vprašanje je direktiva ali uredba. Mislim, da moramo o tem še razpravljati. Direktor, direktiva seveda glede na situacijo, v kateri smo, bi bila verjetno ustreznejša. Nekaj prednosti direktive vidimo, vendar pa lahko, verjamem, vsi podpremo to poročilo, ki je dobro pripravljeno ne želimo si konkurenčnih pritiskov, ki bodo šli na račun tistih, ki delo upravljajo. Hvala. Eh, gospod Bach in potem gospod Hendl. Hvala, gospa predsedojoča. No, lahko se samo navežem na to, kar je povedala kolegica Uta Štajndruk. Gospod Mann, to je res odlično poročilo in si zasluži vse pohvale in čestitke. Zlasti, ko gre za uporabo pravila 50, tudi samo po sebi je to velik uspeh, saj pomeni, da lahko uveljavimo svoje predloge spremem. Načeloma nisem proti konkurenčnosti, saj to spodbuja razvoj in celo vrsto možnosti. V današnjem času pa seveda ne moremo zanikati, da konkurenčnost obstaja tudi pri storitvah zemljske oskrbe. Pri storitvah zemljske oskrbe je zaenkrat veljavi neka vrsta monopol in menim, da moramo odpreti ta sektor. Če govorimo s kolegi iz odbora za promet, eh, vidimo, da gre poročevalec še preko predlogov komisije. In prav imate, ko pravite, da 75 odstotkov stroškov zaposlenih lahko predstavlja področje, kjer lahko pridemo do prihrankov. Glede posameznih členov, ponovna zaposlitev zaposlenih se mi zdi dobra in to pozdravljam dodatna usposobljenost, maksimalni standardi, to je tisto, kar želimo zagotoviti po vsej Evropi. Komisija pa govori o minimalnih zahtevah in to se mi ne zdi prav. Za varnost in na letališčih in za varnost ljudi je nujno minimalni rok dveh dni za usposabljanje. Tukaj moramo postopati tako, kot pravi poročevalec in to prepustiti v odločanje državam članicam. Se je vsako letališče zgodba zase. Posledično pa naj bi to in socialne zaščite oziroma jamstva prav tako bila v pristojnosti držav članic. Regulativa oziroma uredba ali direktiva, tukaj moramo tudi spoštovati nacionalne pristojnosti v okviru načela subsidijarnosti. Nasplošno lahko rečemo, da je to dobro poročilo. Tako da bom na odboru za promet poskusil narediti vse, kar je v moji moči, da bi šli v tej smeri. Hvala. Gospod Hendel in potem gospod Becker. Ja, wenn ein Vertreter der Vereinigten Linken im Europäischen Parlament zugibt. Hvala lepa. No, kot nekdo iz eh, Združene levice pravi, da je poročilo skupine ELS nekaj dobrega in da ima široko podporo. Mislim, da nihče v tem parlamentu tega ne bi verjel, ampak vseeno. Prav to se pravkar dogaja. Tomas Mann je namreč govoril o vsem. kar zadeva storitve zemljske oskrbe in je presegel usmeritve stranke. Vendar pa seveda tudi tukaj sledi to, da nekaj pripom vseeno imam. Moja prošnja za vas, gospod predsedujoča, je, da Vztrajamo pri našem stališču napram drugim odborom. Menim, da bi morali prositi za to, da se spoštujejo naše pristojnosti. Tukaj govorimo o splošnem sporazumu, o splošni kolektivni pogodbi. In, uh, ne smemo si pustiti tega oduzeti, to je čisto nespremljivo. Res moramo ljubosumno braniti ta del našega dosjeja, to je naše delo. To je ta splošna kolektivna pogodba. Nihče drug ne bo tega naredil. In drugič, predlog spremembe 17 pri tem poročilu. Pozivam vas, da še enkrat razmislite o tem. Kajti, če bodo delovni pogoji se poslabšali, če bodo se zmanjšale plače, bo to zato, ker gremo starega vzorca na nov vzorec. In če bo prišlo do zniževanja standardov, bo šlo to na račun nekega drugega področja. Ponovno zaposlovanje ljudi, ki tam delajo, se mi zdi dobro in to bi pomenilo, da bi imeli nov sistem pravil, ki bi jih morali ponovno opredeliti. In zagotoviti, da bodo ljudje bolje zaščiteni v tem prehodnem obdobju. Hvala lepa. Prijeden dan besedo gospodu Bekarju. Gospod Hendel, ali govorimo o isti zadevi, kajti <laughs> kaže, da niste zadovoljni z delitvijo pristojnosti z odborom Tran, da vam to ni všeč, pri tem pa, da smo mi dobili vendarle tu eh, mandat eh, pridruženega odbora 12, 20, 34 in tako naprej, kar nekaj stvari je tukaj, pri katerih delujemo kot pridruženi odbor. Ali menite, da ta seznam ni dovolj obsežen? Ali menite, da odbor Tran namerava ne poslušati, kaj imamo mi povedati o teh členih. Kaj ste želeli povedati vi? No, tega še ne vem. Ampak to, kar slišim, ni prav zadovoljujoče. Tudi ne vem, ali to, kar mi v vodni izjavi 31 zapišemo, to je vodna izjava, kjer bi po mojem mnenju lahko dodali tarifno pristojnost, In zanima me, ali je to dovolj močno, da bi to dejansko v tem umestnem obdobju med območjem, med direktivo in uredbo res nekaj dosegli. Zato sem še enkrat omenil, omenil to temo in menim, da bi morali v nadaljni razpravi še govoriti o tem. Uvodna izjava je samo polovična rešitev oziroma del celotne zgodbe. Hvala. E, torej bo, boste potem ustrezno uporabili rok za predlog sprememb in boste predlagali še nek dodaten člen poleg teh uvodnih izjav in tako naprej, da bo upoštevano to, kar vas skrbi. To mislim, da je pravi način. Vsekakor bo pa poročevalec tisti, ki, s katerim se boste to govorili. Gospod Becker in potem Kristensen. Gospod predsednica, kolegice in kolegice kolegi. Ja, tudi jaz cenim poročilo, ki ga je pripravil Tomas Mann. Menim, da je res dobro pripravljeno in to ni samo po sebi umevno. Treba je vedeti, da tega ne moramo vzeti za samo umevno. To, da zaščitimo delovno silo delovce, je nujno. Dovolite pa dve pripombi ki lahko služita kot argumenta v nadaljni razpravi. In menim, da bo to deležno podpore v tem odboru. Prva pripomba je, da je čisto logično, da se reče, da če je 70 oziroma 75 odstotkov stroškov predstavlja osebje, da se vprašamo, kdo bo to plačal. In da so plače tiste, ki predstavljajo 75 odstotkov stroškov. Tukaj imamo zelo dober primer. Imeli smo naprimer na nekem konkretnem letališču, ki to podpira, je imela delavce, vendar pa so tisti, ki upravljajo letališče, naprimer na Dunaju, zavrnili ta predlog. Niso pripravljeni podpreti tovrstnega predloga in zaradi tega bi morali o tem še razmisliti. Ustavimo se malo in o tem moramo govoriti tudi druge na zadevnih odborih. Hvala. Gospod Kristensen in potem gospod Benjov. Hvala lepa, predsednica. Er Hvala za ta odličen projekt. Sam se bom osredotočil na eh, prtljago. Zanima me, ali bi bilo možno doseči neko minimalno stopno ali maksimalno stopno za uh, težo kovčka, naprimer. 32 kg je to zdaj. Treba si ogledati, kako uh, se obravnava prtljaga. Um, in morda bi lahko maksimalno uh, dovoljeno težo zmanjšali ali pa bi Eh, dali na kovček neko oznako, da bi osebje vedelo, da je eh, kovček eh, teži, kot je predvideno. Morda bom tukaj vložil kak predlog spremembe. Hvala. Dobro. Vidimo, da smo že postali kreativni, gospod Benjom in potem gospod Becker. Yeah, very, very Čisto na kratko, če dovolite. Ta celotna razprava je za večino od nas uh, Nekoliko akademska. Veliko število držav članic je čisto odprla sektor storitev zemljske oskrbe. To je čisto svoboden trg. In naj vam povem, da to ni bila nobena katastrofa. Številnimi letalskimi družbami smo govorili in te so čisto zadovoljne s tem, kako stvari delujejo v številnih državah članicah, kjer se je to zgodilo. In rekel bi, da karkoli se že bo izcimilo iz tega, moramo zagotoviti, da bodo države članice še vedno imele pristojnosti pri tem in da bodo, če bo prišlo do deregulacije, vseeno to lahko urejale na svoj način. In tukaj ne, ne gre samo za Združeno kraljestvo, ampak za številne druge države članice. Menim, da obstaja strah, kaj se bo zgodilo, če bomo odprli trg in kakšni bodo izidi. Ampak iz, rezultati so bili kar dobri, tako da so strahovi odveč. Gospod Beker, ja, hvala lepa. Naj se odzovem na to, kar je bilo pravkar povedano. Predlog komisije se mi zdi dober kajti za cilj si je zadal tudi izboljšanje storitvenih standardov za potnike, za letalske družbe, ob tem pa upošteva tudi socialno razsežnost. Strah pred socialnim dumpingom na tem sektorju je neupravičen. Številna letališča so že liberalizirala ta sektor storitev zemljske skrbe in nič hudega se ni zgodilo. Nekatera letališča pa še vedno omejujejo število ljudi, ki lahko upravljajo storitve zemljske skrbe. Gre za mešano sliko v Evropi. Odprtje trga, to da rečemo, da se bo s tem zmanjšala socialna zaščita, preprosto ne drži. Vsi se lahko strinjamo, da določbe o oziroma zagotavljanje storitev podjetij, letalskih družb, kjer eh, imajo omejitve, niso vedno na ustrezni ravni. Menim, da je predlog, predlog kot tak uravnotežen in upošteva tako socialno razsežnost kot odpiranje trga. Res mislim, da je treba to upoštevati, ko govorimo o predlogi sprememb o socialni razsežnosti. Hvala. Galer. Hvala, gospod Galer. Eh, ja, hvala lepa. Ja, lep pozdrav tudi iz odbora za promet na to temo. Kar zadeva socialno razsežnost, ko govorimo o tem, moramo gledati tudi na produktivnost posameznih sektorjev oziroma področji. In to se izračuna tako, da se porazdeli na dan. Saj vemo, da v enem samem dnevu prihaja do konic in do nizkih točk, glede na število letal, ki pridejo na nekatera letališča. Na frankfurtskem letališču je produktivnost nekje 76 odstotna, na Šipholu pa 61 odstotna, kar zadeva ponudnike teh storitev. To moramo gledati torej tudi v luči niže produktivnosti, tako da res nisem prepričan, kakšna je gospodarska dodana vrednost tega predloga. Ker pa zadeva socialne pogoje in transferje znotraj podjetja, to moramo prepustiti v odločanje državam članicam. To niso določbe, o katerih bi morali odločati mi. Pripričan sem, da bodo ti standardi veljali še naprej. Hvala lepa. Gospod Hendel, želite še enkrat spregovoriti? Ja, čisto na kratko, na svet predstavniku odbora za promet. Ali je odboru za promet poznano, kako se je spremenila situacija v zvezi s plačami na nemških letališčih? Plače so šle navzdol za kakšnih 48 odstotkov. Zanima me, ali ste na vašem odboru govorili sploh o teh prometnih in varnostnih standardih. In o tem, ali. Oziroma, ker vidimo, da je prišlo do velikega znižanja plač v času prenosa teh storitev z enega na drugo podjetje. In ali obstaja obveznost, da se plačujejo socialni prispevki? Moramo imeti v mislih tudi plače. Hvala. Preden predam besedo gospodu Rutu, pa naj sama nekaj povem. Sama sicer tu ne poznam nemških eh, razmer, ampak tu sta dva vidika, ki me nekoliko skrbita v tej zakonodaji oziroma v teh besedilih in zato sem eh, vesela, da smo pridruženi odboru za promet tukaj. Prvič, kako je za zaščito delavcev, zaposlenih in tudi kako je z njihovo varnostjo. Kaj ti socialna zaščita in tako naprej, tu vemo, da eh, so ljudje pod hudim pritiskom zaradi liberalizacije trga, eh, zaradi strukture stroškov, eh, low cost prevoznikov, ki skušajo pač posod varčevati oziroma zniževati stroške, fiksne stroške. Potem pa je tu še vprašanje varnosti. Namreč letališča so vendarle prostor, kjer so eh, vprašanja varnosti izrazito pomembna. Tudi prostor, kjer eh, lahko eh, pritiski liberalizacije pripeljejo do zmanjšanja ustreznih jamstv na tem področju. Potem pa je še ena specifična, konkretna zadeva, ki me zanima. Namreč, ko pride do zamenjave operaterja se zastavi vprašanje, kako je z socialnimi pravicami, ki so jih že bili pridobili delavci predtem, kako je z novim operaterjem potem. Mislim, da je to ena od zadev, eno od področji, katerem, na katerem prihaja do ogromno lobiranja, vsi to vemo tukaj, vemo, da v tudi v zvezi s tem besedilom in s takimi besedili je ogromno lobiranja, tako na, v našem odboru kot na odboru eh, za promet. Eh, to je treba odkrito povedati in pri tem lobiranju bo hud pritisk tudi na to, da zaradi možnosti spremembe ponudnika eh, zemeljskih storitev, da lahko pride do zmanjšanja. Eh, stroškov ravno zaradi tega, ker se določene pravice pa ne prenesejo na novega oziroma jih novi operater ne prevzame in tu moramo biti zelo pazljivi, eh, kako bo to potekalo. Torej, gospod Rut za eh, komisijo, ki je. Eh, aha, tam le ste, torej izvolite besedo, ima komisija. Hvala, gospa predsednica intervenieren. Bom kar po nemško povedal. Gospod Mann, najprej lepa hvala za to poročilo, ki je precej obsežno. Celoten predlog bi si želel pogledati v okviru svežnja za letališča. Vemo, da smo v času, ko prihaja do številnih sprememb na področju zračnega prometa. Letalske družbe so pod velikimi pritiski globalizacije, naprimer, in zato morajo preoblikovati zračni promet v Evropi zaradi splošne situacije globalizacije zračnega prometa. V svežnju za letališča smo poskusili narediti smo poskušali doseči ravnovesje in sicer, da se bolj poudarijo socialne pravice, pri tem pa, da se zaščiti tudi liberalizacija pri storitvah zemljske oskrbe, ki še niso liberalizirane. Od leta 96 so bile nekatere liberalizirane, naprimer um, imamo zdaj tudi trgovine na večini letališč, tako kot posod po svetu. Torej, previdna liberalizacija na področju storitev zemljske oskrbe, ki še niso bile odprte. In tukaj bi želel postaviti nekaj številk. Trenutno, ko gre za letališče, imamo 5 milijonov um, potnikov in imamo več kot 60 letališč, na katerih, kjer 19 ni odprtih. In zakaj nam gre tukaj? Gre za to, da bi zagotovili boljše pogoje kakovosti s tem, da se namesti določeno osebje v teh storitvah in želimo povišati standarde kakovosti za vse. Obenem pa želimo zagotoviti, da ne gremo v smer, ki, v katero so šle nekatere države članice, torej gre za tržno usmerjenost. Ampak želimo zagotoviti uravnotežen, tudi socialni svežen. Pri tem pa moramo poskusiti zagotoviti povišanje kakovosti na letališčih in zagotoviti, da bomo še naprej v Evropi imeli največje habe, največja stičišča, tudi za potovanja po vsem svetu. Gre za omrežje, kjer ne moremo dopustiti, da bi bila ta stečišča izven Evrope. O tem zdaj potekajo intenzivne razprave. Zdaj smo tu zato, da postavimo ustrezna pravila za nekatere delodajalce, ki jih trenutno ni na voljo. V nekaterih situacijah pa ti delodajalci, ta letališča, delajo v pogojih, kjer ima več možnosti ponudnikov storitev zemljske oskrbe. In zato obstaja konkurenčnost in to je treba upoštevati. Toliko z moje strani in moram reči, da res pozdravljam, da ste vodilni pri obravnavi teh vprašanj in veseli me, da razprava med različnimi zadevnimi odbori na koncu pride do ustreznega ravnovesja. Hvala. Gospod poročevalec, izvolite. Hvala lepa, predsedujoče. No, vem, da moramo počasi prijeti na glasovanje, ampak dovolite zdaj nekaj pripomb. Na koncu bomo, upam, prišli do poročila, ki bo odražal vse potrebne pripombe. Glede zniževanja plač, seveda imam enake pomisleke. Zagotoviti moramo ustrezno ravnovesje. Če si pogledamo letališča in to, kaj se je dogajalo v Evropi doslej, vidimo, da nekateri pogoji, nekatera pravila niso bila spoštovana in to ni prav. Imeli smo, naprimer, poročevalca iz ene države in veliko Nemcev je danes se udeležilo razprave, ampak to ni samo nemški primer. Gre tudi za Avstrijo, za avstrijska letališča, za letališča v Grčiji in eh, druge po Evropi. Seveda obstajajo različni pogoji na različnih letališčih, ampak to je poročilo, ki zajema in pokriva celotno Evropsko unijo. Kar zadeva nenehno usposabljanje, si želimo razumne standarde. Ne moremo samo reči, naučiti se je treba vsega v dveh dneh, ampak je treba poznati tudi razlike med različnimi usposabljanji. In to, kako država preverja usposobljenost za storitve zemljske oskrbe. Skratka, potrebujemo varnostne standarde. Vse to pa stane. In ljudi je treba tudi ustrezno plačati za delo, ki ga upravljajo. Omenili ste člen 50 in sam sem je tudi na odboru Tran. In rekli smo, da moramo delati na sinergijah, da imamo pristojnosti, ki jih mora odbor za promet sprijeti. Gospod Hendel, ja, res je odlično, če vi podpirate poročilo, ki ga pripravi naša stranka. Ampak, kar zadeva 17 in 31 vodni izjavi, ja, to si moramo še pogledati. Omenili ste primer z Dunaja, to je bilo zelo zanimivo. In letališče in delodajalci se morajo dogovoriti, do tega je že prišlo na nekaterih letališčih in to je res pomemben način, kako ohraniti delovna mesta. Če bi bilo to res zelo privlačno področje, bi številna letališča se sama odločila, da bi opravljala te storitve zemljske skrbe same pa ni tako, zato to prepustijo drugim zunanjim podjetjem. Konkurenčnost je zagotovo potrebna in verjetno bo potrebno uvesti tudi kakšne oznake za pretežko prtljago. Tudi to je pomembno. Gospa predsednica, vi ste rekli, da smo že precej kreativni. Ja, zagotovo, lahko smo. Omenjen je tudi primer letališča v Bristolu. Ne gre samo za hitro v Londonu, do zamud prihaja tudi drugje. Do tega pač prihaja. Druga letališča lahko storitve zemljske oskrbe opravijo v desetih minutah, ni pa tako na vseh letališčih. Izobraževanje in usposabljanje, tudi to moramo preučiti in vedeti moramo, da bo to stalo kar nekaj denarja. Veselim se nadaljne razprave, gospa predsednica, in kar zadeva več operaterjev, več ponudnikov storitev, tudi to vprašanje moramo preučiti in intenzivno bomo sodelovali med seboj. Upamo, da bo komisija upoštevala naše pomisleke, saj ne želimo biti v napoto, ampak želimo pripomoči k dobri razpravi in k temu, da bodo ljudje opravljali dobre storitve in da bodo zato tudi ustrezno plačani. Veselim se nadaljne razprave, kot rečeno. Hvala. Hvala lepa, spoštovani poročevalec. Eh, torej, prostor za ustvarjalnost imamo zdaj do 25. junija do 17. ure, do takrat. Lahko pa eh, osredotočite mogoče svojo ustvarjalnost eh, na to, da ne bomo imeli tisoč predlogov sprememb. To si seveda jaz osebno želim, nič drugega ni nujno, da to ima kakršne koli konkretne posledice. No, zdaj pa gremo na glasovanje. Imamo pred sabo pomembno glasovanje. Gre za namreč prvo zakonodajno podlago, pri kateri se bo parlament izrazil v smislu nasled, nadaljnih pogajanj naslednjega večletnega finančnega okvira. Pred sabo imamo 120 kompromisnih predlogov sprememb, Ali imate vsi svoje kartice? Sama je nima. Ja. Če bi jo šla iskat, bi zamudila, veste? Zato je nimam. Torej, prvi člen, prvi odstavek, kompromis CC. Gre za paket 1. Da, proti, vzdržani, sprejeto. Potem gremo na kompromisni predlog DD. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tako pridemo do drugega člena prvega odstavka točke D. V izvirnem besedilu, to je v izvirnem besedilu komisije, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Smo pri drugem členu, prvem odstavku, točka D, kompromis EE. E. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Prvi odstavek, drugi člen. Za točko D še nova točka na podlagi kompromisnega predloga FF, ki ga podpirajo tri politične skupine, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi člen, prvi odstavek, točka D, še vedno nova točka pri D-ju, kompromis PPP. Ne gre za zasebna, javno-zasebna partnerstva, ampak za kompromis PPP. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi člen, prvi odstavek, nova točka BDB, kompromisni predlog GG za proti vzdržani sprejeto. Drugi, prvi odstavek tretjega člena, uvodni del, imamo nov paket tukaj, paket 2, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji člen, prvi odstavek, točka A kompromisni predlog II, ki so ga uložile, uložile štiri skupine za proti vzdržani sprejeto. Tretji člen, prvi odstavek, točka B, kompromis JJ za proti vzdržani sprejeto. Tretji člen, prvi odstavek, točka C, kompromisni predlog KK. za, <laughs> proti, zdržani, sprejeto. Artikel 3, paragraf 1. Tretji člen, prvi odstavek, točka C, nova točka A, kompromisni predlog LL, gre za, to je bilo že v drugem paketu 2, imamo potem drugi odstavek tretjega člena. Tretji paket, kdo je za? To podpirajo štiri politične skupine, ta paket 3 kompromisni predlog MM, zato da ne boste preveč tukaj zdaj cincali z glasovanjem. Blok 3. Blok 3. Gre za tretji paket, gre za kompromisne predloge MMXX, GGGG, HHH, IIII, 5M in tako naprej. Za, proti, zdržani, sprejeto četrti člen, prvi odstavek, točka A. Kompromisni predlog NN, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti člen, prvi odstavek, točka B. Kompromisni predlog OO, za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti člen, prvi odstavek, točka C. Kompromisni predlog PP. za, proti, vzdržani, sprejeto. Po četrtem členu odstavku 1 imamo novo, novo podtočko. Predlog sprememb je 234. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti člen, prvi odstavek. Za točko C imamo novo točko, Gre za predlog spremembe 235 gospe Cimer, gospoda Hendla in gospoda Ljarika, v zvezi s katerim je poročevalec predlagal ustno, ustni predlog spremembe. Ali se vsi strinjate s tem predlogom spremembe? 235 je zdaj na glasovanju za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti člen, prvi odstavek, točka D. Kompromisni predlog QQ za, proti, vzdržani. Zdržani, sprijeto. Četrti člen, odstavek ena, eh, gre za predlog smeje 12, FEM 12, to je sprijeto. Točka C, kompromisni predlog RR za, proti, vzdržani, sprijeto. Prihajamo do četrtega člena, prvi odstavek za točko E imamo kompromisni predlog SS, štiri skupine ga podpirajo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti člen, prvi odstavek za točko E imamo kompromisni predlog TT, štiri skupine za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti člen, odstavek 1, vod, eh, kompromisni, eh, oziroma predlog 41 za proti zdržani sprejeto 4.2.a kompromisni predlog spremembe VV za proti zdržani sprejeto. Četrti člen, drugi odstavek, točka B, kompromisni predlog VV za proti zdržani sprejeto. Article 4. Četrti člen, novi četrti, ne, o tem ne glasujemo. Peti člen, prvi odstavek, kompromisni predlog YY, kdo je za, proti, zrani, sprejeto. Peti člen, drugi odstavek, pod odstavek, ena vključ, eh, uvodni del, kompromisni predlog z, z, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Peti člen, drugi odstavek, pod odstavek ena, točka A, kompromisni predlog spremembe A, A, A, ki ga je vložilo pet skupin, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Peti člen, drugi odstavek, pod odstavek ena, točka B kompromisni predlog spremembe BBB za proti vzdržani sprejeto. Pet, drugi odstavek, podstavek ena, točka C, izbirno besedilo komisije. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Prihajamo do podstavka 2, 2, 5, kompromisni predlog CCC, tri skupine, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. 50 je bilo umaknjeno, imamo peti člen za drugim odstavkom kompromisni predlog DDD, o tem nam ni treba glasovati. Imamo pa v petem členu drugem odstavku za drugim odstavkom kompromisni predlog DDD imamo nov odstavek, ki je predlagan s predlogom EEE, kompromise predlog EEE, e e. kdo je za, proti izdržani, sprejeto. 5-3, kompromise predlog FFF, za, proti izdržani, sprejeto. Šesti člen, prvi odstavek, točka ena, točka A, kompromisni predlog GGG. G, g, Pet skupin ga je vložilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Šesti člen, prvi odstavek, točka 1, točka B, pod točka B, 53. predlog spremembe, sprejet. 611C, kompromisni predlog spremembe, HHH, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 611. Za točko D imamo predlog spremembe 55, poročevalke za, proti, vzdržani, sprijeto. 6.1. Za točko D predlog spremembe 276, za, proti, vzdržani, sprijeto. 277 isto za, proti, vzdržani, sprijeto. šesti člen, prvi odstavek, prva točka za točko E. Kompromisni predlog 3i, i, i, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6.1.2. točka B. Predlog spremembe 58 poročevalke in 280, to je identično, oboje skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 6.1.2.c. 281. predlog spremembe gospoda Bolana. Za. Ah, ne, to je umaknjeno. Tako kot 282, zato glasujemo pravzaprav o kompromisnem predlogu spremembe 3 je ji. Je ji za proti zdržani sprejeto. 612D. Predlog spremembe 284 gospoda Bolona z ustnim, ustnim predlogom spremembe. Ali je kdo proti? Torej 284, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Smo pri 612 za točko F, torej predlog spremembe 59 poročevalke za, proti zdržani sprejeto. 287 predlog, gospa Regner, za, proti, zdržani, sprejeto. 288, gospa Steinrug, za, proti, vzdržani, sprejeto. 613b, kompromisni predlog, KKK, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 613 za B, kompromisni predlog LLL, štiri skupine, za, proti, vzdržani, sprejeto. 6-1-3 za točko B, torej predlog osnovne 62, za, proti, vzdržani, sprejeto. 6-1-3-C. Uh, eh, regi 19, ITRE 19, za, proti, ali želite, da to preverimo? Gre za predlog spremembe ITRE 19. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 23 za, 17 proti, to je sprejeto. regiji 26 je enako, je kompatibilno s tem. Gospa Stanbrok, izvolite. Ja, imamo predlagan predlog spremembe, da bi morali napisati Organized Transnational Working Groups. Hvala. No, da bodo stvari jasne. Gre za besedilo, ki pravi, organizacije zaposlenih in, predla, in tu se proročevalka predlaga, da rečemo organizations of transnational, torej čez nadnacionalnih. Ali je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne, kaže, da ne. Torej, tako je na glasovanju zdaj regiji 26, ki je tako spremenjen. Kdo je za, proti, zdržani? Sprejeto. 613D, kompromisni predlog MMM za proti vzdržani sprejeto. 64 za, kdo je za, proti vzdržani sprejeto regiji 27, predlog spremembe regiji 27, tu imamo enak ustni predlog, eh, torej tu ni nikogar, ki bi bil proti, zato dajem to, dajem to na glasovanje. Regiji 27, torej kdo je za, proti, vzdržani 27 je torej tako sprejeto. 6.1.4, kompromisni predlog NNN, vložen od štirih skupin, za, proti, vzdržani 27 sprijeto. 614.b. Article 6, paragraphe 1. 6.1.5. Compromis ni prédloque trikrat o, za, proti vzdržani, sprejeto. Smo pri sedmem členu kompromisni predlog QQQ. Tri skupine so ga vložile, oziroma štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako pridemo do osmega člena prvega odstavka, kompromisni predlog RRR, štiri skupine za, proti, zdržani, sprejeto. Osem, ena, predlog spremembe 67 za, proti, zdržani, sprejeto. 8, drugi odstavek, predlog sprejem je 315, del Šreter, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 316, isto, iste avtorici, za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, 2, novi odstavek, kar je predlagal odbor regi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 1, predlog sprejem je 69, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To bomo pa preverili. 69 preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 19 proti, to je torej sprijeto. Deset ena, kompromisni predlog SSS. Strani štirih skupin, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 10.1. novi odstavek, e, predlog smeje v 70, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 71 za, kdo je za, proti. A vi ne glasujete več. Kdo je za predlog spremembe 71? Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 11. drugi odstavek. Eh, predlog spremembe kont 10. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kont 11. Predlog kont 11. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kont 12. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 13. člen, kompromisen predlog TTT za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. člen, prvi odstavek, kompromisen predlog UUU za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. za prvim odstavkom, novi odstavek strani poročevalke, 73 sprejeto, 74 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 14. člen, drugi odstave, kompromisni predlog VVV za proti zdržani sprejeto. Drugi naslov, naslov 2, 75 za proti vzdržani sprejeto. 14. člen novo, kompromisni predlog v, v, v, dvojni v, dvojni v, dvojni v, štiri skupine za proti vzdržani sprejeto. 15.1 uvodni del, kompromisni predlog XXX, štiri skupine za proti vzdržani sprejeto. 15.1.a kompromisni predlog YYY, štiri skupine za proti vzdržani sprejeto. 15.1.b kompromisni predlog ZZZ za proti vzdržani sprejeto. 15.1 za točko B novo, nova točka kompromisni predlog C, C, C, C, 4 CI za proti vzdržani sprijeto. 15, 1, C, kompromisni predlog 4 krat A za proti, pet skupin ga je vložilo, za proti vzdržani sprijeto. 15, 1, točka D, kompromisni predlog B, B, B, B. Vložen od 4 skupin za proti vzdržani sprijeto sprijeto. Petnajst še vedno prvi odstavek, drugi odstavek pravzaprav točka B, ločeno glasovanje o izvirnem tekstu bez, eh, komisije. A sem rekla petnajst? Ne, seveda. 16. 16. člen, drugi odstavek, točka B, izvirno besedilo komisije. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Šestnajsti člen 2c, kompromisni predlog 4xe, uložen strani štirih skupin, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 16, 2, točka E. Kompromis je predlog DDDD, 4 DEJ za proti vzdržani sprejeto. 16, 3, predlog spremenil 84 za proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, želite, da to preverimo? Predlog spremenil 84. glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 22 za, 17 proti, sprejeto. 16.4. Kompromisni predlog FFFF za proti vzdržani sprejeto. 17. člen. glasujemo. Ni potrebno glasovati o 17. členu. Za 19. členom pa moramo uh, glasovati komp, uh, kompromis JJJ4 JJ za proti vzdržani sprijeto. 20. člen ena a, kompromisen predlog štirikrat k za proti vzdržani sprejeto. 21 b, kompromisni predlog štirikrat l za proti vzdržani sprejeto. 21.b, novi del, kompromisni predlog 4x n, strani štirih skupin, za proti vzdržani sprejeto sprejeto. 20. Novi odstavek za 20 s kompromisnim predlogom MMM za proti vzdržani sprejeto. Tako pridimo do, torej novi člen za eh, predlog spremljanja 355, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. glasujemo o uvodnem delu druge stavke 21. člena. Gre za predlog spremembe 94 za proti zdržani sprijeto. Izvirno besedilo komisije za proti zdržani sprejeto. 21.2c. Kompromisni predlog 4x o za, proti, vzdržani, sprijeto. 21, dve, novi del, predlog spremembe 98, za, proti, vzdržani, sprijeto. Enaindvajset a novo besedilo, kompromisni predlog štirikrat p za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 1, 1 oziroma 22, kompromisni predlog 4x T, 4 skupine za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, 1, 1, A, kompromisni predlog 4x Q za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, ena, ena, nova točka A, kompromisni predlog štirikrat R, za, proti, zdržani, sprijeto. 22, ena, za točko 2, predlog spremembe 365, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 22. člen 1. 2, nova točka, kompromisni predlog 4xS, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 22.1.3, to je brezpredmetno. Prihajamo do 22.1. novo, kompromisni predlog O tam le nekje na sredi ga imate, kompromisni predlog O, štiri skupine ga podpirajo za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. prvi odstavek. Kompromisni predlog 4 krat U, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23. člen, prvi odstavek, uvodni del, izvirno besedilo komisije, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Smo pri 23.1a, kompromisni predlog 4xv, štiri skupine so ga vložile, za, proti, zdržani, sprejeto. 23.1b izvirno besedilo komisije za proti vzdržani sprijeto. 23 za prvim odstavkom, novi odstavek, kompromisni predlog 4x dvojni v, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23. člen, drugi odstavek, kompromisni predlog 4x za, proti, vzdržani, sprijeto. 23.3. Kompromisni predlog 4xy za, proti, vzdržani, sprijeto. 24. člen, kompromisni predlog 4xz za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa bomo šli s kompromisi za stopno na vzgor. Imamo torej predlog spremembe 5xA. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25. člen, kompromisni predlog 5xB. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5xB. 5b, je rekla predsedojoča. Zdaj pa 5 krat d za. Ne, to je že bilo pokrito. Tretji odstavek 25. člena. Zdaj imamo eh, predlog spremenjen budž 23 za, proti, zdržani, sprejeto. 25.4. Tudi to je že bilo. O tem smo glasovali, sprejeto. Prihajamo torej do 26.1. kompromisni predlog 5xg. Kdo je za, proti, držani? Sprejeto. 26.2. kompromisni predlog 5hjev. Kdo je za, proti, zdržani? sprejeto. Člen 125, predlog spremembe 125. Torej tam za paketom 125. predlog spremembe poročevalke za proti vzdržani sprejeto. Prihajamo do naslova, to je bilo sprejeto in smo že pri uvodnih izjavah. Pri uvodnih izjavah imamo vodno izjavo 3, glasujemo o kompromisnem predlogu C, uloženem strani petih skupin, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Vodna izjava 4, kompromisni predlog D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog E. To bo v zdaj nove, nova vodna izjava, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Za četrto vodno izjavo regi dve predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Za četrto vodno izjavo predlog spremembe 136, Cimer Hendel je Rik, ustni predlog spremembe, ali je tu kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe, ne, kaže da ne, torej glasujemo predlog spremembe 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo predlog spremembe 137, gospod Štajner, gospod Regner, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Za četrto vodno izjavo, FEM 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je to sprejeto, ampak skoraj nihče ni glasoval. To je za FEM2, FEM2 odbor za ženske. Torej, vendarle, drugi odstavek FEM2, torej za, proti, zdržani, sprejeto. Peta vodna izjava, kompromisni predlog F, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo na. ITRE 3, predlog spremembe ITRE 3, pravoporočevalka je tu proti. Kdo pa je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. No pa preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 z za, 18 proti en vzdržan glas. Imeli ste prav. Sprejeto. Kont 2, predlog sprejeto kont 2, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. In še Torej, spet še en predlog spremembe odbora za nadzor nad proračunom. Kont 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 6. Kompromisni predlog spremembe G. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri uvodni izjavi 7. Kompromisni predlog H. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 8, kompromisni predlog I za, proti, vzdržani, sprejeto. Za osmo uvodno izjavo FEM 5 predlog za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto deveta vodna izjava, kompromisni predlog J, kdo je za. Ne, o tem nam ni treba glasovati. Deseta vodna izjava, kompromisni predlog K, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Enajst, kompromisni predlog L, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Dvanajsta vodna izjava, predlog spremembe 157 da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava 12 še vedno. Torej, imamo zdaj kompromisni predlog M, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem imamo predlog spremembe 10 za, proti, zdržani. Preverimo predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 23 proti, nič vzdržanih, to je, torej to ni sprejeto, je zavrnjeno in na isti način imamo predlog spremembe 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 13. Predlog za brisanje 159. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava 14, kompromisni predlog spremembe N, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Tako potem pridemo do 15. uvodne izjave, kompromisni, oprostite, Considérant 15, compromis P. Qui... Torej, kompromisni predlog P. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava 16, kompromisni predlog Q. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. considérant 17 compromis R présenté par. Kompromisni predlog R, uvodna izjava 17, za, proti, vzdržani, sprijeto. Za uvodno izjavo 17, 178 predlog spremembe, za, proti, vzdržani, sprijeto tisto je bilo, to je bilo sprejeto. Imamo predlog spremenja 179 deli Schröter, ločeno, oziroma glasovanje, eh, ločeno glasovanje. Such as employment subsidies and insurance contributions. Brez teh besed, kdo je za takšen prvi del, za proti vzdržani. Dajmo to preveriti. Glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 19 proti, to je. Torej, ta prvi del je sprejet. Kdo je proti temu, kar smo pustili v protivesenju, ki smo jih pustili v oklepaju, proti, za, eh, vzdržani, eh, ta drugi del je torej zavrnen. Predlog spremembe 180, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 18. vodna izjava, kompromisni predlog U, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog dvojni V. Še vedno gre za vodno izjavo 18, ki bi bila pa potem ločena, kdo je za proti vzdržani, to je sprejeto. Za uvodno izjavo 18, nova uvodna izjava, kompromisni predlog v, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 184, deli Šröter, za, proti, vzdržani, sprejeto nič v zvezi z uvodno izjavo 18, gremo na 19, kompromisni predlog X, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 zdaj, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 187, Tremoza i Balsels, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Predlog spremembe 187. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za 17 proti. To je sprejeto. Uvodna izjava 20 gre za jezikovni predlog spremembe, potem pa govorimo o 22 na predlogu spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 21. vodna izjava. Glasujemo o originalnem tekstu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 22. vodna izjava, budž 7 je predlog spremembe tukaj, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo budž 7 sedmi odstavek odbora za proračun. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 21 proti, to je zavrnjeno. 23. uvodna izjava. Kompromisni predlog Y. To je že bilo O tem smo že glasovali v tretjem paketu. In pravzaprav s tem smo končali. Torej, glasovanje o zakonodajni resoluciji. Gospa Štajnrok, izvolite. Äh, Gospa predsednica, o 97. predlogu spremembe še nismo glasovali, če sem prav razumela. 97. Torej, predlog spremembe 97 ni bil sprejet, ker je bilo 77 sprejeto, 377 eh, pa je bilo eh, pokrito oziroma sprejeto z kompromisnim predlogom. O, torej, o tem ne moremo glasovati. Torej, po prvem odstavku pridemo zdaj do, do predloga spremembe Budž ena. Kdo je za proti vzdržani, to je sprijeto. In za prvim odstavkom še vedno budž dve, predlog budž dve, kdo je za proti vzdržani sprijeto. Zdaj pa celotno besedilo, elektronsko glasujemo. Ali pa dvoti elektronski? Nočete elektronskega glasovanja? No, seveda. Ste glasovali, konec glasovanja. Zelo nenavadno, ampak imamo 35, 36 glasov za, 3 proti, 1 en zdržan glas in mislim, da lahko poročevalki čestitamo. Pour ce brillant succès. Naj vam samo še povem, da imamo še šest majhnih koščkov izvirnega besedila komisije, ki ga je predložila Evropska komisija. Ne vem, če je komisija zdaj danes tukaj, ampak teh šest delčkov jih je veliko, ki zadevajo uvodni del besedila torej kot pogajalci in, in vidite tukaj, kako težko se je pogajati, ko se pogajamo z svetom. In zavrnili smo samo pet in pol predlogov sprememb. Ne le, da smo lahko s tem zelo zadovoljni, da lahko, da lahko čestitamo poročevalki, ampak sama bi se zahvalila pri tem pa še obema članoma sekretarjata, ki sta zelo tesno sodelovala eh, tem pri tem glasovalnem seznamu. v zvezi s katerim ni bilo nobene napake. Gospod Moran Šartier prosi, da čestitam tudi poročevalcem v senci, torej čestitke tudi poročevalcem v senci. Zdaj pa smo pri postopkovnih zadevah, moram vam nekaj prebrati. Torej, po tem glasovanju smo se odločili, da bomo začeli s pogajanji z svetom v okviru prve obravnave, skladno z 70. členom poslovnika in 21. členom poslovnika. Predlagam, če se seveda s tem strinjate, da skladno z določbami besedil, ki urejajo naše delovanje, da se torej skupina, pogajalska skupina z svetom strani Evropskega parlamenta vključi poročevalko, mene in poročevalce v senci. Torej, gospa Steinruck, sama, gospod Bolon, gospa Harkin, gospa Šreter ali gospa Karima Deli. Ali ali. Gre za trilog, ne obe. Gospod Cimer in gospa McIntyre. Mandat za pogajanja seveda izhaja iz poročila, ki smo ga sprejeli. Prvi trilog s svetom in komisijo je predviden za 10. juli opoldne, torej 10. juli letos, ob 18.30. Seveda pa vam bomo o teh pogajanjih poročali skladno z njihovim potekom. 22. in 23. točka dnevnega reda sta preloženi, zato pridemo do 24. točke delovnega, eh, dnevnega reda. Gre za glasovanje o mnenju ki ga je pripravila gospa Jotova za pristojni odbor FEM o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev. Povedali so mi, da je na glasovalnem seznamu, ki ste ga dobili, treba narediti dve spremembi. Ustni predlog spremembe pri predlogu spremembe 11 gre v resnici za predlog spremembe 27, predlog spremembe 12 pa je bil umaknen. Kompromisni predlog A, prvi odstavek, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10, Cuber, Lejarik, v dveh delih, prvi del, brez, ne, ni res, prvi del, calls on the commission do work such shifts. Torej, to je prvi del, glasujem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Torej, drugi del. O drugem delu torej vendarle glasujemo. Glasujemo o drugem delu. Kdo je za drugi del? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prvi odstavek Predlog spremembe 11, gospe Kliveti. Kdo je za? Proti, zdržani? Sprijeto. Drugi odstavek, kompromisni predlog B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16, koh merim za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17, gospod Štajnruk, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Predlog spremembe 18, gospod Popakis, to je brez predmeto. Imamo še predlog spremembe 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog C. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 27, gospa Kornelisen. To, kar je predstavil ELS, gre za to, da se nadomesti calls on the, da se nadomesti že do encourages. Ali je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Kaže, da ne. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 27. Kdo je za? Proti? Zdržani? sprejeto. Peti odstavek, kompromisni predlog E. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Šesti odstavek, predlog spremembe 34. Gospod Obermajer, kdo je za? Proti, vzdržani. 34. Preverimo to. Glasujemo o 34. Predlog spremembe je 34, konec glasovanja. 20 za 16 proti, en vzdržan glas, torej to je sprejeto. Zmotila sem se. Ha! No, kakorkoli, pustimo. Za imamo eh, predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33, kliveti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, popravila sem svojo napako, zdaj pa smo pri 35. predlogu spremembe Kinga Gönc, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi resten blok vse ostalo v paketu, torej 6a, kdo je za, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Glasovanje, elektronsko glasovanje o celotnem besedilu, kdo je za, glasujemo. Oprostite, glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 2 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalki. Alors, nous revenons au point que nous n'avons pas traité hier, c'est-à-dire. Gremo torej na točke, ki jih včeraj nismo obravnavali in sicer točke dnevnega reda 18.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 Gospa poročevalka, izvolite besedo. E, predstavili nam boste 113 predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi rada spregovorila o vsebini tega, o čem razpravljamo. Zdaj se uh, reformira sklad za pomorstvo in ribištvo. Uh, in na ta način se želi doseči cilje skupne ribiške politike in pa celostne pomorske politike. Ehm, ta uredba bo veljala od 2014 do 2020 in bo eh, načeloma eh, prispevala k doseganju ciljev eh, strategije Evropa 2020 ti cili so povezani s tremi vodilnimi pobudami Evropa gospodarna zviri, potem Unija inovacij in program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta. Kar se tiče našega mnenja, je treba eh, poudariti predvsem vidike, ki eh, se nam zdijo nujni za eh, povečanje števila delovnih mest. Poleg tega morajo biti to kakovostna delovna mesta, moramo se boriti proti socialni izključenosti eh, in proti revščini. Poleg tega je treba podpreti ribiče in pa celoten ribiški sektor. To je treba storiti tudi zato, da eh, se bodo tu ustvarjala nova delovna mesta, to ribištvo je tudi manj škodljivo za okolje in na ta način bomo pomagali sektorju. Treba je spodbujati tudi dejavnosti, ki so povezane z ribištvom. Eh, ribištvo mora biti trajnostno na dolgi rok. Poleg tega pa je treba omogočati diverzifikacijo v druge pomorske sektorje. Pogosto morajo ribiči prekiniti svoje dejavnosti v določenih obdobjih in za njih je treba poiskati alternative. Zato je treba spodbujati usposabljanje ribičev in njihovih družin, še posebej njihovih eh, žena, ki eh, se tudi ukvarjajo s to dejavnostjo. In s tem je treba začeti, oziroma to je treba omogočiti v začetnem obdobju in tudi eh, v nadaljevanju. Poleg tega je pomembno skrbeti za zdrav in varnost ribičev pri delu. To se uh, zdaj večkrat pušča ob strani. Pomemben je tudi socialni dialog. Eh, poleg varnosti in zdravja eh, ribičev, torej socialni dialog, kot sem rekla, treba ga je razširiti na vse sektorje, ki so povezani s to uredbo to je treba razširiti tudi na eh, majhne ribiče, ki zaenkrat niso dovolj vključeni. Treba je eh, jim dati eh, pomembno besedo. Poleg tega pa želimo s tem mnenjem vključiti tudi socialne inovacije in pa reševanje socialnih problemov. Zelo na kratko so to točke katerim smo posvetili eh, predloge sprememb eh, v tej uredbi. Hvala. Hvala, gospod Serkas. Zelo na kratko. Eh, v svojem imenu in imenu Oleja Kristensena, ki je poročevalec v Senci, naj povem, da sva se zelo poglobila v poročilo gospe Lope Fontanije, povsem se strinjava z njo, z vsem, kar je povedala. Edino vprašanje, ki bi ga imela oziroma ki uh, skrbi na socialiste, pa je um, generacijski problem. Moramo si tukaj prizadevati, da uh, bodo odstranjene grožne, ki uh, zdaj grozijo temu sektorju. Uh, vse več ljudi zapušča ta sektor in glede tega bomo vložili predlog eh, sprememb. Mislim, da poročevalka stranke ELS eh, bo ta predlog spremembe sprejela, sicer pa ji čestitamo za eh, poročilo. Thank you, Madam President. Uh, Naslednji govorec. Hvala, gospa predsednica. Samo dve točki iz izvirnega besedila, ki ga sicer nimam pri sebi. Govori se o podpori ribiškim skupnostim. Te skupnosti se same podpirajo, so samo zadostne. Ribiči so to razvili tekom stoleti in skupnosti, v katerih eh, živijo, so večinoma v Evropi. Eh, manjše eh, skupnosti, kjer eh, so vsi odvisni od te ribiške skupnosti. In to po drugi strani spodbuja tudi turizem. In skupnost, ki je odvisna od ribištva, potrebuje samo primerno podporo zakonodajnega vidika. včeraj smo že nekaj govorili o tem, ta pobuda pa podpira, si prizadeva za podporo skupni ribiški politiki, ampak rezultati te so uh, slabi. Uh, od leta 1973, ko je bila uvedena, so se staleži rib zmanjšali. Eh, rib uh, v določenih regijah skoraj ne najdemo več. In uh, rezultati. Uh, te politike so slabi, poleg tega je veliko zavrženih rib, završkov. In gre za to, eh, da bi ribiči morali loviti v okviru nacionalnih meja, kot so to vedno počeli, na trajnosten način. Tako bi razvijali svoje sposobnosti in predajali ta znanja tudi naslednjim generacijam tukaj mhm, bi vam pokazal smer dveh evropskih držav, ki sta zelo odvisni od ribištva. To sta eh, Norveška in Islandija in nobena od teh dveh držav ni v Evropski uniji. V obeh primerjih, <clears throat> v obeh državah niso sprejeli skupne ribiške politike, kajti imajo svoje sisteme. In tam so eh, eh, staleži rib in tudi ribiške skupnosti zelo velike, uspešne. Staleži se povečujejo. In eh, letošnja sezona je zelo uspešna. Eh, veliko vrst rib eh, se je zelo razmnožilo in so stale že zdaj večji kot kdajkoli prej. V Združenem kraljestvu pa se zdaj lovi zelo malo rib oziroma ribe prihajajo z Islandije mi tukaj se moramo znebiti skupne ribiške politike, še posebej eh, pa eh, metanja rib nazaj v morje oziroma eh, završkov, ki jih je ogromno in ki so prinesli zelo slabe rezultate. Gospa Lomber. Um, Hvala. Eh, številni imamo eh, skrbi in vprašanja glede završkov glede skupne ribiške politike, ampak to je globalni problem, ki se ne dogaja samo tukaj. E, to je posledica tudi podnebnih sprememb, dviga temperature in tako naprej. E, veliko težav na ta način e, prizadeva majhne ribiške skupnosti na obalnih območjih. In ko se sprašujemo, kaj bi lahko v naslednjih letih do leta 2020 naredili v zvezi s tem, gre predvsem za podporo za te skupnosti, ki uh, so pomembne. In mislim, da je smer današnjega poročila zelo dobra. Gospa Lope Fontanije je veliko povedala v zvezi s tem in s tem se strinjam. Diverzifikacija in pa usposabljanje ribičev, to je pomembno, pa tudi uh, vidik eh, generacije, ki ga je omenil gospod Serkas, je tudi pomemben. Uh, poročilo po mojem mnenju gre v pravo smer in ga podpiram. Hvala. Hvala. Uh, nihče drug se ni javil k besedi. Zato. Eh, je zdaj na vrsti gospa tako ni strani komisije. Yes, good morning. Um... Hvala, dobro jutro. Sama delam v Digi Mares in se ukvarjam s tem predlogom. Naj povem samo, da nimamo posebnih komentarjev v zvezi s tem. Želela sem samo nekaj pojasniti. Uh, In sicer, da predlog zelo poudarja pomen podpore eh, ribiškim skupnostim. Celotno poglavje je posvečeno temu. In to v vseh fazah, v fazi oblikovanja eh, mnenja in tudi pri pogajanjih eh, smo poudarjali ta odstavek oziroma Eh, poglavje o trajnosti ribiških skupnosti. Menimo, da je to zelo pomembno. Želimo pa povdariti, da je ta sklad na seznamu možnih ukrepov in uh, vedno so države članice tiste, ki se odločijo, uh, kateri ukrep bodo najbolj povdarile in podprle. Zato zelo upamo, da bo odločitev držav člavi, članic šla v to smer. V okviru sprejemanja eh, tega dokumenta bo sodelovala tudi Evropska komisija. Želimo vam povedati samo, da bomo še naprej poudarjali te vidike. Komisija v svojem predlogu je tudi izrazila mnenje, da je to eno najpomembnejših poglavij. In zato se je v primerjavi s prejšnjim finančnim instrumentom eh, ta stvar tukaj zelo zasukala, eh, spremenila, odstranili smo ukrepe, za katere smo menili, da so škodovali eh, sektorju, naprimer, kar se tiče flote, opreme in tako naprej. Zato upamo, da če bomo odstranili te ukrepe subvencij, bodo države članice se tudi bolj osredotočile na trajnostni razvoj ribiških skupnosti. Najlepša hvala. Merci, la pour... Še gospa poročevalka, hvala. Najprej se želim zahvaliti uh, za vse prispevke. Mislim, da bomo lahko še uh, dobro sodelovali. Sama sem si zapisala vse, kar je bilo povedano. Menim, da je pomembno pripraviti eh, predloge spremem, posebej v povezavi z mladimi in glede tega bom še sodelovala s poročevalci v senci. Upam, da bomo upravili dobro delo in zahvaljujem se za pripravljenost eh, za sodelovanje vsem. Très bien, alors voilà une contribution de fond. Euh, non, je rigole. Euh, donc, le délai de dépôt. Torre Rock za predloge sprememb je 18. juli in to bomo potem obravnavali 18. septembra, 8. in 9. pa glasovali. Zato, da bo lahko odbor eh, o tem glasoval 28. novembra, na plenarnem zasedanju pa verjetno morda januarja. Torej imamo zdaj. Eh, zakonodajne podlage in eh, za naslednji finančni okvir. Vsak odbor pa tukaj nekoliko po svoje postopa. Zdaj pa preden gremo naprej. Če lahko prosim pošljete vsem članom, da eh, pravzaprav remobiliziramo, da bo res ob, zdaj le, da pošljete to ob 11.30, eh, imamo namreč obisk generalnega direktorja mednarodne organizacije dela, in upamo, da bo naša dvorana takrat kar se da polna. Mislim, da gre za zelo pomemben sestanek, pomembno, pomembne namreč, odnosi, ki si jih želimo ohranjati z mednarodno organizacijo dela, so zelo pomembni za nas in zaradi tega je prav, da smo tukaj v čim večjem številu. Torej, končali smo z 18. točko dnevnega reda ostane nam še 19. in sicer bo gospa Jažovječka govorila o svojem poročilu v zvezi z paktom za socialne naložbe kot odgovoru na krize. 154 predlogov sprememb smo tukaj prijeli. Izvolite, gospod poročevalko, beseda je vaša. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Hvala, gospod in gospodje. Najprej bi se vam rada zahvalila za vseh teh 154 predlogov sprememb, ki ste jih vložili k mojemu dokumentu. Zelo aktivni eh, ste bili in to sodelovanje kaže, kako pomembna in zanimiva tema eh, je to. Eh, tega pa ne kaže prisotnost v tej dvorani, vendar pa mogoče eh, je razlog za to sprememba urnika, eh, ker je bilo poročilo predstavljeno z včeraj na danes. Sama kot avtorica poročila menim, da je najpomembnejše izvajanje. Vsi člani članice tega parlamenta bi morali čutiti odgovornost za to, kaj bo vključeno v ta dokument. Zato bom skušala doseči neke kompromise, ki bodo odražali uh, Eh, večino dobrih idej, ki so jih predstavili kolegi. Rada bi predstavila nekaj komentarjev glede predlogov sprememb. Večina predlogov sprememb, ki so bili predlagani, eh, bo sprejetih. Ne moram pa se strinjati s tistimi, ki želijo eh, izbrisati celotno idejo, naprimer 145 ali pa tisti predlogi sprememb, ki zanikajo upravičenost eh, načela previdnosti 13 in 15, naprimer. Potem jih je nekaj povezanih eh, z revščino in socialno izključenostjo. Eh, zaradi krize se strinjam, da sta se izključenost in revščina povečali, vendar pa bi odgovor na to situacijo morala biti dejavnost na trgu dela. Naši državljani bi morali postati bolj aktivni in eh, tradicionalno urejanje delovnega trga in pa tradicionalna udeležba ni več dovolj. Nekateri predlogi sprememb želijo izboljšati kakovost delovnih mest, število delovnih mest, njihovo stabilnost. Potem nekaj eh, je takih, ki si želijo, da bi državljani bili bolj aktivni. Govorijo o tem, kako spodbujati ljudi, da bodo aktivno iskali zaposlitev potem govorijo o majhnih in srednjih podjetjih in vsi ti predlogi sprememb imajo mojo podporo. Ko sem eh, brala predloge sprememb, sem ugotovila, da si niso vsi kolegi dobro razlagali odstavka 4. Nahajamo se v trenutku, ko eh, trenutni model eh, državne blaginje ni dovolj. Eh, morali bi govoriti o bolj aktivni. Eh, blaginji, ki bo državljanom dala na voljo instrumente, da bodo se lahko prilagodili na eh, spremljajočo se situacijo na trgu dela. Upam, da me bodo kolegi podprli pri tej točki. Pa še nekaj predlogov glede predlogov sprememb, ki jih bom vključila v kompromise 7, 8, 9, 10, 11. V predlogu spremembe 11 nisem povsem prepričana, eh, ali se soočamo s krizo konkurenčnosti 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 in 33. Če se vrnem na tega, tukaj nisem prepričana, ali moramo vlagati samo v izobraževanje. Eh, in ali je to edini način oziroma čudežno zdravilo za vse težave trga dela? Ampak, kar se tiče vsebine tega predloga sprememb, uh, mislim, da sodi v kompromis 36, 37, 38, tudi ti bodo vključeni v kompromis. Uh, kar se tiče 38, naj povem, da je zelo pomembno, da se borimo proti uh, črnemu trgu. Uh, Gospod eh, Pupakis, bi se rada zahvalila za to, da me je opozoril na uh, to specifično točko, da se moramo boriti proti nezakonitim oblikam dela. 45. Tukaj sem zadovoljna, da je kolega, ki je avtor, eh, mojo pozornost usmeril na pomen majhnih in srednjih podjetij, oziroma avtorica je bila to, ona pravi, da ne smemo uvirati potencijala. Eh, majhnih in srednjih podjetij, moramo ga spodbujati. 44, 45, 46, 57, 58, 56, tudi te bodo vključeni v kompromis. Ko gre za predlog spremembe 60, gospa Esaja tu predlaga, da bi morali oceniti mm, države članice na kritičen način in sicer v kontekstu eh, pakta za socialne naložbe. Vendar pa s tem, da smo kritični, ne bomo izboljšali situacije. Moramo si ogledati, kako se politike izvajajo. 61, 62, 63, ti bodo tudi vključeni v kompromis. 68, 69 in 70 prav tako. In ko govorimo o 72. predlogu spremembe, tu bi rada avtorja prosila za pojasnilo, kaj ti tu berem, da moramo zagotoviti dostojno plačilo za uh, ljudi, ki to potrebujejo. 73, 74, 75, 76, uh, tudi tu bo kompromis. 77, tu menim, da ne smemo govoriti samo o trajnostnih novih delovnih mestih, ampak da imamo že v tem trenutku veliko nestabilnih delovnih mest, ki jih je treba tudi vključiti v ta ukrep. 80 eh, do 84, eh, potem 95, 96, 91. Tukaj želim prositi za pojasnilo, kaj ste mislili z ustvarjanjem nekih uh, atraktivnih uh, pogojev. 93, eh, tukaj eh, moram posebej podariti naslednje. Mislim, da je korenček včasih boljši od palice. 98, eh, tu gospa Isaja tudi predlaga nekaj preventivnih ukrepov oziroma previdnostnih. 100, 101, 103, 106, 109, 110, 111. 107. Brezposelnost moramo nadomestiti z besedo zaposlenost. Moramo biti pozitivno naravnani, govoriti moramo o tem, kaj želimo doseči in ne toliko o tem, proti čemu se bomo borili. Če bomo ustvarjali nova delovna mesta, potem bo avtomatsko brezposelnost upadla in to bo pozitivno. 113. Gospod Bach tukaj si želim pojasnila, kaj je mislil, ko govori o zaposlitvi za nekvalificirane ali slabo kvalificirane mlade. 118-119 bosta vključena v kompromis. Pri 118 bi gospod Gönc vprašala, če mi pojasni, kaj je mislila s tem, da se ustvarja vključujoče šolsko ozračje. Eh, sama je verjetno mislila na projekte, ki bi se izvajali v korist mladih, ki bi mlade pripravili na to, da bodo aktivni na delovnem trgu. 123, 124 bo sta tudi vključena. 124, eh, prosim za pojasnilo. Tu beremo, da socialne naložbe morajo tudi poskrbeti za vlaganja v eh, domove upokojencev. Tega ne razumem. 125, 26, 130, 131, 134, 35 in 36 bodo tudi v kompromisu. 134 eh, tukaj prosim za pojasnilo. Tu beremo poziva države članice, ki so povišale zakonsko določeno upokojitveno starost oziroma bodo to ustorile, naj spodbujajo delo starejših s primernimi ukrepi. Kaj so primerni ukrepi? 140, 144, 145, 6, 7, prav tako. 146 in 149. Eh, ta dva predloga spremembe sta mi zelo všeč kaj ti to širi uh, originalni predlog. In avtorica govori o konkretnih ukrepih um, pri svežnju za naložbe. 153. Eh, tukaj nisem posebej prepričana, ali sklad za globalizacijo, za prilagoditev globalizaciji mora biti uporabljen kot vir za te naložbe, za socialne naložbe. Uh, Še enkrat najlepša hvala za vse predloge sprememb. Eh, dopolnili ste moje delo in zaradi omejenosti dokumenta nisem mogla vključiti vseh idej v izvorno besedilo. Ta teden eh, bom še delala na kompromisnih predlogih sprememb in bom vse to razposlala eh, poročalcem vsem in vsem kolegom, ki jih to zanima. Rada bi pripravila dokument, ki. Uh, ga boste vsi sprejeli za svojega in uh, ki bo sprejet tudi v državah članicah. Hvala. Preden dam besedo gospodin Papadopoulou, bi želela pozdraviti delegacijo eh, izvoljenih predstavnikov iz eh, regije eh, iz Aketanije, iz Žironde, ki so prišli sem, da vidijo, kako delamo na naslednjem finančnem okviru. Bodite pozdravljeni in vsekakor lahko stanete z nami, eh, dokler čez 20 minut ne bomo pozdravili novega generalnega direktorja ILO oziroma Mednarodne organizacije dela. Gospod Papadoplu, beseda je pa zdaj vaša. Eh, Hvala lepa predsednica. V imenu socialistov in demokratov želim čestitati poročevalki za njeno poročilo in želim izraziti, da cenimo to delo. Nekateri poslanci iz ELS, tako kot poročevalka, ki prihaja iz Polske, res razumemo, da so strogi varčevalni ukrepe ne le rešitev za sedanjo gospodarsko krizo, ampak lahko pripomorejo tudi k paktu za socialne naložbe. Skoraj polovica naših predlogov sprememb, 28 smo jih dali, polovica teh bo vključenih v kompromisne predloge sprememb. Seveda lahko govorimo o preostalih polovici. Če bodo upoštevani, bo to poročilo res bolj popolno. V naših predlogih sprememb poudarjamo, da gospodarska kriza ima trajne oziroma dolgoročne vplive na zaposlovanje, na javne prihranke, na socialne naložbe in tudi na kakovost socialnih naložb v Evropi. V predlogu sprememb 13 to omenjamo in pravimo, da ima to lahko negativne učinke na rast eh, in konkurenčnost v Evropi in da moramo iti dlje kot samo od finančne discipline in moramo oblikovati nova delovna mesta in socialni napredek. V nekaterih predlogih poudarjamo, da proračunska konsolidacija mora, biti, mora iti z roko v roki z obsežno naložbeno strategijo za trajnostno rast in dostojno delo. Treba je pokazati večje zaveze na strani držav članic in na strani institucij Evropske unije, zato da bi dosegli cilje strategije Evropa 2020. Socialno zaposlovanje in izobraževalni cilji v strategiji Evropa 2020 niso dovolj obravnavani. Poleg tega, če upoštevamo tudi to, da zaposlovanje, da se je povečalo 7,1 odstotka leta 2008 na 10 odstotkov leta 2012, v 27-terici, torej brezposelnost se je povečalo, kaže, da se je, da je 18 milijonov evropejcev izpostavljeno tveganju revščini. Vse to smo vključili v naše predloge sprememb. In vedno več otrok in starejših živi v gospodinstvih, kjer ni nihče zaposlen. Vse to so razlogi za to, da ni dovolj delovne sile. Ob upoštevanju vsega tega menim, da je veliko pritiskov na socialno državo. Ti so se še povečali zaradi krize. Zaradi tega prihaja do upada javnih prihodkov. Strogi varčevalni ukrepi so potrebni, vendar je treba izboljšati tudi usposobljenost in izobraževanje delovne, skupin, delovne sile. Zato potrebujemo dobro usmerjene naložbe, zato da se dosežejo cilji Evropa 2020. Delati moramo v smeri oblikovanja in ustvarjanja visokokakovostnih delovnih mest. Fokus mora biti na ljudeh oblikovanje dostojnih delovnih mest z dobrimi oziroma solidnimi plačami in trajnostno rast. To so stvari, ki jih moramo poudariti. Poleg tega, da moramo imeti tudi scheme poklicnega usposabljanja v sodelovanju s podjetji, zato da se uravnoteži tudi varnost in fleksibilnost na trgu dela. Poskusili bomo tudi zmanjšati gospodarsko odvisnost in tudi ne toliko povečati starost za upokojevanje. To so predlogi sprememb strani skupine socialistov in demokratov in veselimo se na daljne razprave v nadaljnih tednih. Tako sporočevalko in poročevalci v senci upamo, da bomo s kompromisnimi predlogi lahko uspeli še izboljšati to poročilo. Hvala. Spalomber. Hvala lepa, gospa predsednica. Poročevalka v senci ni uspela priti na današnji sestanek, ampak ji bom seveda posredovala povzetek današnje razprave, vključno s predlogi sprememb, eh, ki pravite, da želimo biti bolj pozitivno naravnani pri formulaciji. In hvala tudi za to, da ste pozdravili naš predlog spremembe 146. Prosili ste za pojasnilo glede eno ali dveh stvari pri drugih predlogih spremem. Naprimer 72, ko gre za socialno varnost, tako da bom prosila poročevalko Senci, da pride do vas in vam razloži. Pri odstavku 4 tudi to smo preučevali in želeli smo imeti bolj natančno formulacijo glede tega, kateri elementi so tisti, ki bi lahko spodbudili pozitivno aktivacijo oziroma spodbujajočo socialno državo. Seveda pa se strinjamo z vašo usmeritvijo in se veselimo nadaljnega sodelovanja z vami pri pripravi kompromisnih predlogov. Hvala. Uh, Kaže, da ni drugih zahtev za besedo, zato bi predalo besedo spet gospe Jazlovecki. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za vaše pripombe, hvala, da ste delili vaše zamisli z menoj. In želim vam zagotoviti, da ne le polska delegacija v ELS, ampak vse druge nacionalne delegacije v naši skupini razmišljajo podobno kot mi. Tisto, kar je za nas pomembno, je, da spremenimo način razmišljanja, vzorce, ki so v veljavi. Tudi to je nekaj, kar omenjam v svojem dokumentu. Socialna država mora postati spodbujajoča socialna država in ne le dejavna socialna držav, država. Vlagati moramo v tiste, ki niso razvili vseh svojih sposobnosti na trgu dela in so zato še vedno primorani živeti v revščini. Na nekaterih področjih se zgledujemo tudi po Združenih državah Amerike, naprimer razmišljati moramo tudi o tem, kako se bodo naši delavci čutili sposobne in odgovorne za svoje otroke, za svojo zaposlitev veliko talentov imamo, veliko mladih, ki imajo velike želje, pa žal ne najdejo delovnih mest pri nas, ampak v ZDA ali celo na kitajskem. Priča smo begu možganov. Najboljši ljudje odhajajo iz Evrope in zdaj moramo obrniti ta trend. Ljudje morajo postati bolj dejavni in prejiti iz tradicionalnega modela samo pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč, ki so revni, ampak moramo naše politike usmeriti bolj k temu, da bodo naši delavci postali bolj odgovorni in aktivni. Veseli me, da se strinjate z glavnimi usmeritvami mojega dokumenta in verjamem, da bomo vsi skupaj, skupnimi močmi, pripravili res dober dokument, ki bo podlaga za to, da bomo spremenili način razmišljanja, ko gre za socialne naložbe. Hvala lepa in veselim se naših razprav. Hvala. Smo pri koncu te točke dnevnega reda. Žal vas moram obvestiti zdaj, da prekinjam sejo do 11.30 kar pomeni, da, lahko, da se nam bodo lahko pridružili vsi člani odbora, torej ob pol dvanajstih se srečamo z gospodom Gajom Ryderjem. Bien, collègue, euh... Spoštovani kolegi, predlagam, da nadaljujemo z delom. In v veliko veselje mi je, da pozdravim za izmenjavo mnen generalnega direktorja, novo izvoljenega generalnega direktorja mednarodne organizacije dela ILO, Gaja Ryderja. Gospod Ryder, eh, izvoljeni ste bili 28. maja letos in eh, smo res eni prvih, eh, s katerimi se boste pogovarjali in izmenjali mnenja. Za naš odbor je to seveda zelo pomembno, eh, da imamo takšno izmenjavo mnen iz različnih razlogov. Najprej naj v imenu celotnega odbora vam čestitam torej za vašo izvolitev. To smo storili že pisno, zdaj pa lahko storimo tudi ustno, uživo. Kot razumem, je bila konkurenca kar huda, morda boste o tem kaj tudi povedali. Kar nekaj kandidatov je bilo, kar nekaj krogov eh, volitev je potekalo. In konec koncev je vaš profil, vaše izkušnje eh, Eh, vaše sindikalistične izkušnje in vaše mednarodne izkušnje so vam omogočile, da zmagate na teh volitvah in predvidevam, da je zmaga toliko bolj sladka in vam seveda želim za ta vaš mandat v teh težkih časih vse najboljše. Za naš odbor so odnosi za mednarodno organizacijo dela z ILOM izjemno pomembni. Iz več razlogov mislim, da bomo. Da smo v tem eh, mandatu in bomo še naprej skušali podarjati toliko bolj odnose, ki morajo obstajati med Evropsko unijo, nasplošno med Evropskim parlamentom posebej in ILO. Tu bi podarila tri razsežnosti. Prvič, gre za temeljne osnovne konvencije za katere vemo, da še niso bile ratificirane v vseh državah Evropske unije. Za nas je to pomembna zadeva in skrb. Zakaj? Mednarodna organizacija dela je bila rojena v nekih zgodovinskih okoliščinah in mislim, da vrednote, ki jih prinaša ILO, morajo biti uh, Eh, si jih moramo deliti vsi. Eh, glede na to pa, da eh, konvencija, konvencije nekatere države članice ne upoštevajo oziroma niso ratificirale, je tako, kot bi rekli, ILO je nekaj, kar velja za države v razvoju, za nove države, mi pa smo nad tem. Ne, mi pri nas v Evropskem parlamentu menimo nasprotno, da ne le, da so evropejci nad zakoni, ampak da morajo biti zgled drugim in da je najboljši način za to, da ne vem točno, kako že imenujemo to, skratka te osnovne podlage, menimo, da bi to morali vsi uporabljati, zato bi bilo tudi prav, da vsi to ratificiramo. In druga zadeva je seveda kontekst krize, v katerem smo in menimo, da morate tudi vi pri tem se vključiti v razpravo o globalnem upravljanju. Tu gre seveda za več stvari sočasno, tudi v svetovni trgovinski organizaciji, hkrati pa gre tu za analizo, za ekspertizo o socialnem šoku, ki se dogaja zaradi finančne, gospodarske in socialne krize, sredi katere smo. In tu je seveda sodelovanje, vaš predhodnik je to že spodbudil in s tem začel eh, v okviru mednarodnega denarnega sklada, torej to sodelovanje je izjemno pomembno. In končno, konkretno, kot Evropski parlament smo predstavili pobudo na zadnji generalni skupščini ILO, da bi podprli delo eh, predvsem na konvenciji o delu doma. In mislimo, da so tu sinergije, ki jih lahko izkoristimo eh, na obeh straneh in ki bi lahko bile v korist eni in drugi strani. Preden vam predam besedo, bi podla, pozdravila še oziroma eh, se zahvalila vašemu predhodniku, eh, po čigar zaslugi smo lahko res začeli dobro sodelovati in seveda verjamemo, da bo takšno sodelovanje tudi pod vašim vodstvom dobro potekalo. Kot veste, je naša, naš odbor Eh, je naš odbor z veseljem, eh, eh, gre v, v Ženevo in jeseni se bomo tam tudi srečali z vami. Torej, gospod generalni direktor, izvolite, beseda je vaša za nekaj besed, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Vem, da poznate takšen način dela za vprašanje in odgovor. Izvolite, beseda je vaša. Well, um, <clears throat> morning, uh, to, to Hvala lepa, poslanci in poslanke. Hvala, gospod predsednica, za dobrodošlico in za uvod. Hvala lepa za priložnost, ki ste mi jo dali danes do povdne, da lahko začnem oziroma nadaljujem dialog z mednarodno organizacijo dela, ki se je razvila zelo plodno v zadnjih nekaj letih. Mislim, da moramo razmišljati skupaj o tem, kako naj nadaljujemo ta dialog in naredimo korak naprej v okoliščinah, ki so na trgu dela res težke in problematične. To so okoliščine, ki od nas zahtevajo, da v celoti raziščemo načine, kako lahko okrepimo in poglobimo sodelovanje med ILO, Evropsko unijo in vašim odborom. Naj vam Povem, kako o tem razmišljamo v Ženevi, o teh stvarih, ki ste jih pravkar omenili. ILO zelo ceni močno in dosledno podporo z vaše strani pri razvoju agende za dostojno delo in pri prenosu te agende v konkretne ukrepe na terenu v Evropi in po svetu. Moje predhodnik, no, v bistvu še zaenkrat generalni direktor, gospod Juan Somavija, mislim, da je bil tukaj lani septembra, je rekel, da je ILO naravni partner Evropske unije. Imamo enake vrednote, enake cilje. In čisto normalno je, da sodelujemo pri njihovem uresničevanju. Dovolite, da se dotaknem nekaj vprašanj. Seveda ne bom imel konkretnih odgovorov eh, za vas, ampak vabim vas, da razmišljate o teh stvarih skupaj z mednarodno organizacijo dela. V svoji 90-letni zgodovini je ILO vedno lahko računal na države v Evropi kot vodilne pri svojem delu. Kot veste, se ILO zauzema za tripartitni sistem, za socialni dialog. In to smo tudi izrazili v naši, našem poslanstvu, namreč, da mora se gospodarski napredek prenesti tudi v socialno pravičnost. To je bistvo naše organizacije v zadnjih 90 letih. Mislim, da lahko rečem, da smo se soočali številnimi težavnimi vprašanji na trgu dela. In Evropa je bila tista, ki je ugotovila, da si je treba postaviti naloge in v zgodovinskem vidiku lahko rečemo, da smo številne cilje tudi dosegli. Danes je verjetno to edinstveno v zgodovini ila. Gre za preobrat običajnega poteka dela. Danes vidimo, da je Evropa v času krize, v samem centru krize, ki je sicer globalna, ampak vsi, ki ste sledili dogodkom na vrhu G20 v Los Cabosu v Mehiki, se boste strinjali, da so oči sveta uprte v Evropo. Tu je kriza verjetno najtežja in mi smo tisti, ki moramo najti rešitve in odgovore na krizo. Nekatere države so se prej zgledovale po Evropi, zlasti imam v mislih porajajoče se države. Zdaj imajo te države novo priložnost, da zaradi svoje dinamike na področju gospodarstva začnejo procese socialnega napredka. Tega pri njih prej ni bilo. Če si pogledamo Latinsko Ameriko, nove in nove priložnosti, ki so neprimerljive s preteklimi, gre za velik potencial, ki je že bil realiziran. Tudi v Aziji ta gospodarska dinamika je znana, vendar pa niso dovolj pozornosti posvečali socialnim elementom svojih politik. Tukaj niso samo priložnosti, ampak te države, vključno s Kitajsko, želijo začeti obravnavati primankljaje na področju socialnih politik. Kitajska ima zdaj to kot element državne politike, da naj bi več denarja prišlo v žepe posameznikov. In seveda upoštevajo tudi gos svetovno gospodarstvo, ampak imajo v načrtu povečati rast in blaginjo na kitajskem. Gle gre za državo, kjer je res velik izziv spostaviti sistem socialne zaščite in To je zdaj prvič na njihovem dnevnem redu. Tudi v Afriki, kar je presenetljivo. V Afriki smo bili priča nekemu obdobju trajnostne gospodarske rasti in Afrika je odločena nadaljevati po tej poti. In v bistvu so to države in regije, ki so bile daleč za Evropo v preteklosti. Zdaj pa prihaja do preobrata ko socialne pridobitve številnih let se zdaj postavljajo pod vprašaj in jih je težko vzdrževati. Zdaj imamo svet dela, kjer se tradicionalne meje bivanja in tradicionalne razprave niso več take, niso nam več blizu in lahko potegnemo kar nekaj lekcij iz dana, današnjega stanja. Tu ni samo pesimizem, ampak tudi optimizem in Evropa ga mora izkoristiti. In kot drugo, kamorkoli bomo že šli v naslednjem desetletju, bo Evropa ključni akter na svetovni ravni. In breme, ki je na vaših ramenih, je težje kot kdajkoli prej. Kakšen pa je odnos med ILO in eh, Evropsko unijo? Sami ste omenili vprašanje vrednot in vprašanje temeljnih pravic. Čisto prav imate, gospa predsednica, ustanovitev mednarodne organizacije temelji na temeljnih pravicah iz dela in temeljnih človekovih pravicah. Imamo ogromno število pravil in konvencij osem jih je, ki pa niso ratificirane na svetovni ravni. Sveda pa je težko izvesti ratifikacijo na svetovni ravni. Želim pa poudariti, da je ILO sposobna ustvariti dodano vrednost iz obstoječega stanja vendar pa včasih nismo dovolj strogi pri izvajanju. V zadnjih dneh smo videli, da je bilo sodelovanje med Evropsko unijo in mednarodno organizacijo dela res plodno. Zlasti v zadnjih dneh se je to pokazalo na primeru Burme oziroma Mjanmara. Mednarodna organizacija dela je ustrajala pri delu v tej državi kakšnih 15 let. In zato, ker je Evropa izkoristila priložnosti, ki jih je odprla ILO na tem področju, ključno za zunanjo trgovinsko politiko Evropske unije, smo zdaj v situaciji, ko lahko Burma omogoča vzpostavitev delodajalcev in delojemalcev in se ozira proti mednarodni skupnosti in proti demokraciji. To je ogromen dosežek. Čudovito je. In v veliki meri to izhaja iz sodelovanja med mednarodno organizacijo dela in pripravljenostjo Evropske unije, da spremeni situacijo. To omenjam zato, ker se mi zdi zelo pomembno. Odzivi na krizne razmere. To je še eno področje, kjer ILO in Evropska unija dobro sodelujeta. Leta 2009 je ILO sprejela tripartitni dokument eh, o svežnju oziroma paktu za delo in v njem je zapisano, kako ne bi se države članice odzvale na gospodarsko in finančno krizo. Takrat smo namreč ugotovili, zakaj gre, da gre za globalno socialno krizo v zvezi z zaposlovanjem in gospodarstvi, ki so začeli čutiti prve posledice gospodarskih šokov. Ta Pakt za globalno delo je imel velik vpliv tudi pri oblikovanju razumevanja za ustvarjanje novih delovnih mest. Saj mora biti to v spredju pri odzivanju na krizne razmere. Ne smemo samo črtati in ukinjati pravic delavcev in ne smemo pozabiti na socialni dialog. To niso vprašanja, ki so se zdaj končala, ne, ta so še vedno prisotna. Vidimo, da je politična razprava, ki poteka že od leta 2008, včasih v sponu, včasih v upadu. Začeli smo jo že takrat, ko je bil predsedujoči v ZDA George Bush mlajši. No in takrat smo dobili prvi odziv. In takrat so menili, da če, bo, če se bomo odzvali na ta prvi impuls, da bomo hitro prišli iz krize. Vendar se to ni zgodilo. Pa potem je bilo še ogromno sestankov v Pittsburghu in druge. Potem smo imeli leto 2009 in ta pakt za globalna, globalno delo in videti je bilo, da bo treba še več razprav. Takrat so bile Pittsburghu na G20 razprave na vrhu, potem je prišlo do upada zanimanja in tako naprej. In zdaj v Mehiki imamo občutek, da se kolo obrača nazaj na agendo za delovna mesta in rast, tudi pod plivom notranje evropske politike. Tri, štiri leta kasneje moramo misliti na ta upad in povečanje zanimanja za razpravo, ali to odziva dosledno, verodostojno, ustrezen odziv oziroma politiko odzivanja na krizne razmere. Mislim, da moramo skupaj najti bolj dosleden odgovor, bolj večje zmogljivosti za odziv na krizo, zato da bomo našli tudi bolj ustrezne odgovore. po eni strani imamo razprave, kjer smo v primežu med rastjo in med strogimi varčevalni ukrepi. Mislim, da ne gre za to eno ali drugo, ampak moramo to kombinirati zato, da bomo ustvarili več delovnih mest. In tudi socialne razmere v naših družbah je treba obravnavati. Saj vemo, da to dosega dramatične razsežnosti in To so izzivi pred nami in agenda, ki se jo moramo lotiti. Ne smemo se obračati stran od problemov, ampak moramo združiti svoje prizadevanja. Sporočilo temu odboru, gospa predsednica, pa je, da se mednarodna organizacija dela zelo zanima za sodelovanje s tem odborom, z Evropsko unijo, zato da bi našli način, da bi našli pot ven iz te krize. Sodelujemo tudi z Mednarodnim denarnim skladom. Leta 2010 smo začeli z zanimivim delom, ki je precej obsežno in imeli smo skupno konferenco z Mednarodnim denarnim IMF-om. Saj imamo skupne cilje, cilje, ki si ne nasprotujejo. Želimo doseči socialni napredek. Skupaj smo naredili veliko korakov naprej, veliko dogodkov smo organizirali, ampak še več je treba narediti. In drugo, kar je povezano s tem, upamo, da bo vpliv mednarodne organizacije Evropske unije še naprej veljal za pomembnega. Menim, da lahko v institucijah Evropske unije veliko pokažemo vprašanje, ki nam ga veliko krat zastavljajo, je, ali ne bi moral ILO bolj sodelovati na mednarodni ravni, tudi znotraj Evropske unije. Res pa je, da nismo bili prisotni v tolikšni meri, kot bi si želeli. Bolj smo gasili stvari. Podobno, podobni smo bili gasilcem. To velja tudi za primer Grčije. Šele potem, ko je bil dosežen dogovor trojke, so nas poklicali, da smo povedali, kakšno je mnenje o določenih politikah. Ilo so poklicali samo zato, da bi obravnaval socialne posledice teh dogovorov. Ampak menim, da bi se morali vključiti v proces priprave politik že prej. In jutri bom govoril z delnim komisarjem o teh stvarih. Časa nimamo veliko na voljo. Sedanje okoliščine zahtevajo nujno ukrepanje. Seveda pa želimo predstaviti našo agendo, agendo mednarodne organizacije dela. In mogoče si lahko zapišete, da bomo aprila naslednje leto imeli Evropsko regionalno srečanje, V Oslo smo povabljeni, povabila nas je vlada Norveške. In menim, da je to pomemben dogodek, ki zahteva nujno ukrepanje. Ilo upa, da bo lahko sodeloval še bolje s tem odborom in zadevnim odborom komisiji, zato da se bomo odzvali na izzive, ki so pred nami v Evropi in da nas boste vključili še bolj kot v preteklosti v priprave. Ampak mi smo tisti, na naših ramenih je, da moramo si prizadevati za boljšo ureditev v prihodnosti. V Ženevi pripravljamo dobro agendo, ki bo zagotovo koristna ne le za nas, ampak tudi za vaše delo in za vaše državljane. Hvala, gospa predsednica, za priložnost, da sem imel to uvodno, uvodni nagovor. Hvala lepa. Hvala lepa, kot ste povedali o vlogi vaše organizacije. So programi, ki jih izvaja Evropska, Evropska unija v imenu oziroma z naslova trojke, morate vedeti, da smo v tem parlamentu že imeli priložnost glasovati o možnosti, da bi bili tudi vi, da bi, bil tudi, da bi bila tudi ILO del trojke. O tem smo glasovali v poročilu, katerega avtorice sem bila sama, o krizi in tam smo rekli, da bi mednarodna organizacija dela morala biti del trojke. Torej, žal to. Dobro bi bilo se, seveda, če bi o tem glasovali tudi na plenarnem zasedanju. Gospod Uri in gospod Cerkas. Ker sem se pa nosil tam na kosonj, ali se res rad nemo. Hvala lepa, gospod predsednici, za eh, besedo. Pozdravljam gospoda generalnega direktorja. Ne toliko kot eh, novo osebo, saj ga dobro poznamo. Bil je eh, neposredni sodelavec gospoda Somavije in je že spremljal naše stike v preteklosti. Smo torej v pravzaprav prednosti tukaj, kajti poznamo se že in ni nam treba začenjati ab ovo. sem predstavnik skupine ELS, torej in pa vas pozdravljam tudi v imenu politične skupine. Pravzaprav smo že na isti valovni dolžini, smo nekako naravni zavezniki in sogovorniki. tu bi vam vas spomnil na Evropsko socialno listino in na druge, številne druge evropske dokumente, ki govorijo o ulogi, ki jo mora ILO odigrati. Iz tega, kar ste nam povedali, sem si zapomnil predvsem to, da, eh, da ima mednarodna organizacija dela zelo širok pogled na Afriko, na Južno Ameriko in na nekatere druge dele sveta. Uh, ki, pogosto, ki so pogosti naši konkurenti, naši rivali. Smo seveda v tekmovalnem odnosu in zato pogosto stvari poenostavljamo, za vas pa je to, vi pa imate tu bolj objektiven pogled in ta objektiven pogled je lahko za nas izrazito koristen. Sodelovanje lahko nadaljujemo na najrazličnejših področjih, tudi bolj oddaljenih, recimo v Burmi oziroma Mjanmaru. Spomnim se, da smo pred kakšnim desetletjem že govorili o Burmi. Res je, smo sredi krize, globalne krize. In prva prednostna naloga, prva skrb danes za nas je rast, zaposlovanje, In pri tem je seveda tudi res, da moramo vedno več pozornosti posvečati socialnim posledicam te krize, toliko bolj, ker eh, zadnje volitve v Franciji in v nekaterih drugih državah, ki imajo pomembno demokratično tradicijo, recimo Nizozemska, Grčija, torej iz teh, tu smo videli, da je treba sprejeti da obstaja nezadovoljstvo v družbi, med ljudmi, nezadovoljstvo v zvezi z trenutnim stanjem in da se zaradi vsega tega javno mnenje spreminja. Imamo kakšnih 20-30 odstotkov eh, eh, razlike. Zdaj, torej ljudje, vedno več ljudi je bolj napetih, bolj negotovih, bolj nestrpnih. imamo eh, na voljo nekatere mehanizme, tudi v okviru ILO, ki lahko spodbudijo ljudi in spodbudijo nas in ki jih lahko koristno uporabimo v prihodne. Tako da verjamemo, da lahko eh, prihodne sodelovanje v boju proti krizi pomeni veliko za obe strani, vašo in našo. Potem so tu še nekatera druga področja ki jim moramo posvetiti ustrezno pozornost. Seveda gre za sodelovanje z mednarodnim denarnim skladom, kajti številne države potrebujejo pomoč mednarodnega denarnega sklada in eh, tu lahko ugotovimo in zanimivo je ugotoviti, da kljub pomoči, ki jo mednarodni denarni sklad daje, ne, postaja, ne, ne pridobiva na popularnosti, prav nasprotno. MDS je veliko naklonjenosti izgubil v teh državah. Čeprav jim je pomagal. Tu potrebujemo torej ustrezno sodelovanje tudi z MDS eh, in to, kar eh, vi počnete skupaj z MDS, bi lahko prav tako bilo koristno v naših naporih. Zapomnil sem si tudi datum srečanja v Oslu naslednje leto, in z gospodom Huditalerjem, ki je predstavnik Evropske unije, eh, smo vse čas v stiku in čim nam bo agenda to omogočala, bomo zelo veseli, če se bomo lahko. Če vas bomo lahko obiskali v Ženevi, smo vam pa vse čas seveda na voljo, naša vrata so vam odprta, poznate naše telefonske številke in v imenu ELS še enkrat in v svojem osebnem imenu vam lahko zagotovim, da pričakujemo zelo plodno sodelovanje tudi v prihodnje. Še enkrat vse čestitke z naše strani. Hvala. Gospod Serkas in potem gospa Harkin. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod G. Rajder, tudi jaz vas želim pozdraviti in vam čestitati za izvolitev. Um, to me na nek način tudi pomirja oziroma sem zadovoljen. Moj kolega, moj prijatelj je bil vaš predhodnik, gospod Somavija. In mislim, da ne pretiravam, ko rečem, da eh, sem vesel, da je eh, prejšnji generalni direktor svoje delo pustil v tako dobrih rokah. Mislim da bo sodelovanje z vami še naprej zelo produktivno. Govorili ste o dialogu in o vrednotah, o ciljih tudi. Naredili ste primerjavo, um, zgodovinsko primerjavo. Meni vse to zveni kot neka nebeška glasba. In to v trenutku, ko so vrednote postale zadnji argument, ko so bile povsem potisnjene na rob. Eh, zdaj je v spredju dobiček, eh, kratkoročni ukrepi in pomankanje vodenja. Zdi se, kot da eh, smo v nekem avtomobilu, ki divja naprej, ne da bi se vozniku zaru v vzradno ogledalo, da ne, da bi pogledal v preteklost. Nekateri gledajo samo na desno, nekateri samo na levo. Eh, in vse skupaj je zelo eh, kratkovidno. Tak je zdaj svet in tako smo obsojeni na pravzaprav najhujšo krizo po drugi svetovni vojni in tudi Najslabše voditelje imamo, je rekel nekdo. Eh, kolektiv je zelo pomemben. Predsednica je rekla, da želimo eh, evropejci eh, imeti vodilno vlogo, želimo biti najboljši. Vendar si moramo gledati delavce v Grčiji, v Španiji, na Portugalskem in drugje. to niso najboljši učenci, ampak eh, pogosto celo najslabši oziroma pozabljivi. Pozabili so lekcije iz preteklosti. Eh, imam nek komentar in pa tudi vprašanje. Najprej glede zaposlenosti oziroma brezposelnosti. Videl sem neke napovedi za uh, zaposlenost uh, v svetu leta 2012. Tu je bilo zelo jasno predstavljeno in uh, tudi vi ste jasno predstavili, kam nas vodi zgolj um, zategovanje pasu in varčevalni ukrepi. Želel sem vas vprašati po tej napovedi in poročilu za leto 2012. Kaj eh, menite glede na eh, te grozljive številke? glede ukrepanja trojke. Ste videli njihova poročila? Ali so usklajeni z eh, priporočili ILA in eh, z drugimi dokumenti? Kako bi lahko pomagali delavcem, ki se ne nahajajo samo v tretjem svetu, ampak tukaj pri nas v Evropi, blizu naših domov? Potem pa še socialna zaščita, to je moje drugo vprašanje, ki je zame tudi zelo pomembno. Tudi tukaj smo priča svetu, ko besede ne pomenijo nič več oziroma pomenijo celo nasprotno od eh, njihovega pravega pomena. Ves čas pozivamo k reformam našega socialnega varstva, vendar pa to niso reforme, to so proti reforme. Eh, prebral sem tudi vaše sporočilo o platformah o socialnem minimumu. To bi lahko potem uh, podali naprej še drugim. Kaj bi lahko naredili za uh, večje socialno varstvo in kako bomo to postavili na evropsko agendo? Vaše skrbi se mi zdijo upravičene. Uh, ljudje se resnično nahajajo v težavnih situacijah, bodi se zaradi zdravja, zaradi brezposelnosti in tako naprej in ne smejo ostati ujeti v ta val nepravičnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vse bom pustila, da spregovorite. Prav je, da se predstavite in eh, poveste, kaj vam leži na srcu. Moramo popustiti gospodu generalnemu direktorju, da bo eh, še nekaj časa, da bo lahko odgovoril. Gospa uh, Harkin, izvolite. Eh. Hvala, gospod Ryder. Sama predstavljam to skupino ALDE, liberalce in sem irska predstavnica te skupine. Najprej bi vas rada pozdravila. Uh, tudi jaz sem poznala vašega predhodnika. Eh, zelo me je navdušil in veselim se že, da bom spoznala tudi vas. Najprej splošna pripomba. ILO eh, je zelo koristna organizacija, ukvarja se s pomembnimi temami in večkrat se te teme prekrivajo tudi z našim delom. Eh, v tem trenutku pa nas vse skrbi trenutna situacija. Včasih eh, je stvar tako eh, grozljiva, takih razsežnosti, da sploh ne vem, kje naj začnem. Sami ste rekli, da potrebujemo fiskalno eh, konsolidacijo in pa tudi ustvarjanje delovnih mest na dolgi rok. Želim vas vprašati nekaj v zvezi s trgom dela in uh, z delovnimi pokoji, ki se vse čas spreminjajo. Nekateri nimajo dovolj denarja, da bi vlagali uh, v spremembe. Potem banke eh, ne dajo na voljo posojil majhnim podjetjem. Na Irskem se dogaja isto kot v Italiji in to je resnično zaskrbljujoče. Mm, če samo pomisliš na to, ne veš, na koga bi se obrnil. Govorimo o rasti, ampak kaj to pomeni in kako jo bomo dosegli? Rekli ste tudi, da ima kriza več razsežnosti. Na Irskem smo podprli fiskalno pogodbo pred kratkim. Ampak kaj bo s tem prišlo? Ne vem, morda vse prelagam na vaša ramena, ampak vprašanje, ki ga imam, je, ali nam lahko pri tem kakorkoli pomagate. Ali se vam zdi, da lahko dosežete kak napredek, kak sporazum z našo predsednico? Govorila je, da bi se morda organizacija ILO lahko vključila v trojko, morda bi to lahko pomagalo, da bi delavci in običajni ljudje videli, da uh, jih nekdo posluša in da se nekdo zauzema za, uh, eh, za nje. Moje zadnje vprašanje pa je, eh, če si ogledate trenutno stanje v Evropi, predvsem Grči, Italiji, pa potem na drugi strani, kaj se dogaja v Nemčiji, na nizozemskem, na finskem, vsekakor obstaja velik razkorak med tem. Ljudje menijo, da uh, so problemi nastali drugi, ne v njihovi državi in uh, to zadeva uh, tako Irsko kot Grčijo, kot tudi Nemčijo. In to je uh, nek splošen problem. poleg tega stvari zaostruje tudi dejstvo, da imamo skupno valuto. Kako bi lahko poiskali solidarnost, o kateri vsi govorimo? Uh, vendar solidarnost ni v tem, da uh, rečete, jaz imam prav, vi pa ne, ampak da najdemo nek skupen način reševanja teh problemov. Tako da uh, si želim zelo zanimivih odgovorov. Hvala. Thomas Handel. Thomas Handel in potem Thomas Mann. Najprej Hendl, potem Mann. Ja, zunächst, äh, generaldirektor, recht herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Najprej čestitke, generalni direktor, za vašo izvolitev. Nekaj skupnega imava, oba prihajava eh, iz sindikata. Imam pa tri konkretna in precizna vprašanja. Eh, Lani smo bili v Ženevi in smo imeli priložnost, da slišimo stališče ILA o, o socialnih o, e, temah. Tukaj gre predvsem za osnovno socialno zavarovanje in scheme v različnih državah. E, stopna v drugih državah je nižja kot v Evropski uniji. Kako so stvari na tem področju napredovale? In zanima me, kdaj bo parlament dobil dostop do podatkov. Potem, glede na krizo in pa politike varčevanja v Evropski uniji, ne samo v drugih državah po svetu, ampak tudi tukaj v Evropi, se zelo krčijo pravice sindikatov. Tu imam v mislih naprimer Mačarsko, eh, v Italiji se ne spoštujejo konvencije ILA, tudi v drugih državah ne. Imate o tem, kakšno stališče in kakšno to stališče je. V tem parlamentarnem odboru je organizacija ILO zelo prepoznavna, vendar to ni dovolj preseči mora ta odbor. Ali imate v ilu eh, kakšne ideje, kako bi organizacija lahko ukrepala, da bi postala bolj prepoznavna v tem parlamentu, še v drugih odborih, mm, bi se lahko bolje vključila v pripravo zakonodaje eh, na tistem področju, kjer bi eh, ilo lahko vplival. Hvala. Tomas Mann, potem Juta Steinruck. hvala tudi z moje strani in čestitke. Sem prihajam iz Nemčije, kot lahko uganete po jeziku. Organizacija ILO je naš naravni partner, ne samo za ta odbor, ampak za celoten parlament. Veliko resolucij smo sprejeli eh, z jasno večino, mm, ki zadevajo to področje. In tukaj ne gre samo za neke besede. Eh, seveda so potrebne kratkoročne rešitve, ki bodo vidne in otipljive, poleg tega pa imamo delo tudi na dolgi rok. Moramo razmisliti, eh, v kakšno smer želimo iti. V tem trenutku eh, je v spredju bolj fiskalni pakt. Moramo zagotoviti tudi, da se ne bodo kršile in krčile pravice ljudi omogočiti moramo tudi pravico do stavke. Vendar pa ta fiskalni pakt ne postavlja samo ciljev. To je nujno potrebno, potrebujemo ga zato, da bomo eh, lahko prek varčevalnih ukrepov dosegli svoje cilje tudi na socialnem področju. Solidarnost eh, je pomembna, vendar ne sme prinesti novega dolga. To vprašanje je zelo pomembno. Morda lahko organizacija ILO zgradi kakšne mostove tako, da ne bomo imeli tukaj uh, samo nasprotujočih si idej. Pa še eno vprašanje. Rekli ste, da v Afriki in Aziji želijo eh, institucionalizirati eh, sistem socialne zaščite. Ali to res drži tudi za Kitajsko? Veliko eh, pritožb smo sprejeli iz Kitajske od ljudi, ki se pritožijo, pa se to ne upošteva. v naši družbi to ne bi bilo mogoče, kajti z ljudmi se je treba vnaprej posvetovati, ko gre za določene ukrepe. Ali se na kitajskem to res dogaja in kako, uh, eh, naprimer, organizacija ILO sodeluje s kitajsko? Ali se to sodelovanje uh, razširja tudi v Afriko, kjer še vedno obstajajo diktatorstva, kjer se ljudje pritožujejo nad kršenjem eh, njihovih pravic. Evropska unija je ključni akter, Vesel, veselijo me pozitivni primeri in eh, tudi vašega odgovora se že veselim. Še Juda Steinruck za zaključek. Socialdemokratin und Gewerkschafterin gratuliert. Eh, tudi predstavniki sindikatov eh, iz Nemčije vas pozdravljajo. Nekaj vprašanj. Eh, globalizacija in njen vpliv na trg dela tu v Evropi, ljudje na trgu dela vedno dobijo odgovor, da so na svetu še druge regije, ki imajo določeno prednost, da je zato treba seliti podjetja seliti industrijo, še posebej eh, v dele sveta z eh, nizko ceno delovne sile. Ali se v Evropi preprosto moramo navaditi na idejo, da se bodo industrijska delovna mesta izselila iz Evrope? Ali pa lahko ta trend eh, zadržimo? Pa še nekaj pred nekaj tedni smo obiskali Evropsko centralno banko in tam so nam povedali, da morajo delovna mesta postati bolj uh, fleksibilna. Postati moramo bolj konkurenčni, zato morajo potem uh, delavci biti bolj prožni. Tak je bil njihov odgovor. Znotraj Evrope Eh, imamo odnose tudi z drugimi regijami sveta, ampak praktično gledano, ali nam lahko stališča ILA poveste, ali naj eh, povečujemo svojo konkurenčnost v primerjavi z drugimi deli sveta. V Nemčiji so nam povedali, da obstajajo težave pri minimalni plači eh, in pri Eh, delu za krajši čas pri skrajšanem delovniku v primerjavi z polnim delovnim časom. Mm. Tudi glede pogodb smo se pogovarjali, pogodb za določen in nedoločen čas. Kako vi ocenjujete situacijo na nemškem delovnem trgu v primerjavi z drugimi državami članicami? Hvala. Ja, uh tolmači bodo z nami do pol enih, tako da vam kar predajam besedo, gospod generalni direktor, izvolite. Veliko vprašanje je bilo in skušal bom odgovoriti v sedmih minutah. Najprej najlepša hvala za vaše zanimanje, za vašo vključenost, eh, tudi za vaše čestitke nimamo vseh odgovorov, seveda ne, nismo odkrili čudežnega zdravila za te uh, probleme, tudi tukaj v zadnjih 45 minutah ne, vendar pa se lahko skupaj pogovorimo in najdemo določene odgovore. In to je že začetek uh, našega dela. Splošni komentar, ki ga želim povedati, odgovor na to razpravo je oziroma zadeva uh, socialno situacijo, ki je v ozadju eh, številnih vaših prispevkov. Eh, številni ste spregovorili v zvezi s tem in vsi v smislu, da smo soočeni s problemi, ki so tako eh, obsežni, da sploh ne veste, kje začeti. In to tudi ustvarja neke vrste paralizo. Uh, to spremlja še neka percepcija, ne rečem realnost, eh, glede načina, kako se ukvarjamo s to krizo in sicer percepcija, da eh, odziv ni bil pravičen, da se breme ni enakopravno porazdelilo. In sicer gre tudi za to, da eh, ljudje nimajo nadzora nad silami, ki so povzročile krizo. Tukaj pa mora uh, priti na vrsto politično vodstvo in rešiti uh, te probleme oziroma preseči uh, krizo. Smo, kjer smo, to je dejstvo. In uh, z veseljem sem prišel v ta odbor in se v mislih povrnil v svoj prejšnji položaj. Ljudje imajo uh, različna stališča glede te krize vendar pa sem od vseh vas zaznal neko pripravljenost, da uh, sodelujemo in krizo rešimo skupaj. Nekaj specifičnih vprašanj je bilo postavljenih. Zaposlovanje uh, eh, je vsekakor na vrhu vašega dnevnega reda in vaših prioritet. Imeli smo konferenco in razpravljali o brezposelnosti mladih. Uh, zanimivo je bilo, da tega niste posebej omenili. Uh, tukaj nas čaka še ogromno dela, da bomo našli dostojno delo za mlado generacijo. Za mlade, ki zaključujejo šolanje, prihajajo z univerz, ki nikoli niso še bili udeleženi na trgu dela. Srečujem ljudi, ki so uh, stari že več kot 30 let, pa še niso bili udeleženi na trgu dela in uh, pravzaprav nimajo nikakršnih možnosti, da v tem trenutku najdejo delo. Mislim, da bi vsakega posameznika uh, Eh, v takih okoliščinah morali obravnavati kot svojo odgovornost. To je socialna drama, eh, drama ki eh, bo našim družbam povzročila še veliko težav. In tukaj moramo skupaj poiskati rešitve. Potem socialno varstvo. Konferenca ILA je sprejela priporočila v zvezi s socialnim varstvom in nekaj minimumov glede tega. Imamo instrument, ki ni zavezujoč sicer. Um, ki tudi ni, eh, ga ni možno ratificirati, ampak jasno kaže na stališče, kakšen bi moral biti minimum socialnega varstva po svetu. In eh, tukaj so skupaj delali Združeni narodi in G20 in to jasno kaže, da trenutne okoliščine, ko samo 20 odstotkov ljudi na svetu ima dostop do socialne zašite, da je to nesprejemljivo in naše delo tudi kaže, da bo treba vložiti veliko svetovnih virov v to, da bomo zagotovili minimalno socialno zaščito, ki bo sicer različna v različnih okoliščinah, ampak eh, ki bo spremenila življenja svetovnega prebivalstva. Hm, hm, tega se bomo še lotili in bomo tudi razpravljali o tem z vami. Eh, pravice delavcev in sindikatov ali eh, se te pravice kršijo in jih je vedno manj po svetu. Kaj mislimo o tem? Leta 2009 je bilo sprejeto stališče strani eh, vlad, sindikatov in drugih, da je nespremljivo, da bi zaradi krize zmažali pravice delavcev. Prav tako to velja za deflacijo plač. To so stališča ila. Pogosto je rečeno, da se pravice dejansko krčijo zaradi krize, vendar pa moramo biti tu previdni, ko si ogledujemo različne situacije. Obstajajo okoliščine in ilo. Eh, to tudi priznava, da obstajajo torej, okoliščine, kjer je kriza skrčila pravice, vendar pa eh, eh, to prihaja zaradi tega, ker ljudje, zato da obdržijo delo, prostovoljno pristanejo na to. To ni dobra stvar, seveda ne, vendar pa tudi ne gre nujno za kršenje pravic delavcev in tukaj moramo biti previdni nekaj komentarjev o nemškem trgu dela. Ne bom se zdaj vključil v razpravo o nemškem trgu dela, vendar pa Nemčija ima e, e, neko e, korist močne institucije na trgu dela in pa navado oziroma neko pripravljenost za dialog, ki je v drugih državah ni. Naprimer, v Grčiji se je socialni dialog končal in institucije trga dela so tudi v velikih težavah. Nikoli niso bile uh, pretirano močne, ampak zaradi intervencije trojke uh, so postale še manj močne. In priča smo dramatični situaciji uh, v Grčiji, ne samo na področju zaposlovanja, plač, ampak tudi institucij. Uh, glede Kitajske in razvoja po svetu. Lahko nadaljujete v angliščini. E, Kitajska, še glede tega, naj povem svoje mnenje. Tam prihaja do resnično velikih sprememb. E, ne gre za to, da se je nenadoma pojavila demokracija, ampak Kitajska vidi in v njenem interesu je, da ne more imeti več modela, ki ga poganja samo izvoz. E, videli so, da morajo ljudje dejansko začeti trošiti, ne samo varčevati in to že prinaša posledice. E, kitajski sistem, tako kot obstaja, deluje, je zelo kompleksen. E, Eh, ne rečem, da je prišlo do kvalitativnih sprememb, ampak stvari se premikajo naprej. Še veliko več bi lahko povedal, eh, vendar pa samo še nekaj besed za zaključek. Španski kolega je rekel, da eh, ne smemo biti cinični, ne smemo zapasti temu, to je prelahko in naša odgovornost je prevelika, da bi nam da bi si lahko to privoščili. Verjamem v idejo solidarnosti, tukaj moramo vsi odigrati svojo vlogo. Problemi niso zasebni, so javni in skupni in to velja za celoten politični spektr. spektr. To je začetek eh, našega dialoga. Eh, zahvaljujem se vam, ker ste mi prisluhnili, ker ste eh, z mano delili tudi svoje komentarje. Upam, da bomo v naslednjih mesecih še nadaljevali s tem eh, dialogom. Vem, da bo to koristno za me in za organizacijo dela. Najlepša hvala. Hvala. Dotaknili ste se številnih točk, o katerih imamo zelo živahne razprave. Nismo izpostavili teme brezposelnosti mladih vendar pa vam lahko povem, da je ta tema tudi visoko med našimi prednostnimi nalogami. In ne vem, po kakšni uh, skrivni logiki se to ni pojavilo danes tukaj. Eh, govorimo tudi o jamstvih za mlade, ki bi mladim omogočili, da bi po štirih mesecih uh, lahko se nekje zaposlili, ustanovili podjetje ali pa se vrnili nazaj v šolo, torej nadaljevali šolanje. Uh, In danes zjutraj smo tudi izglasovali pomembno poročilo, v katerem prosimo komisijo, da eh, nekaj naredi na tem področju. Torej, zagotavljam vam, da se s tem ukvarjamo. Omenili ste tudi agendo za dostojno delo in eh, želim izkoristiti priložnost, da vam povem, da eh, si prizadevamo tudi za dostojno plačilo. To je naslednji korak. Omenili ste situacijo Nemčije in Pred nami je velik izziv, veliko je tudi revnih eh, zaposlenih, ne samo v Nemčiji, seveda. In če se vrnemo eh, k temi kitajske, dotaknili ste se te teme in vsi se strinjamo, da bodo morali razviti svoj notranji trg. Eh, v končni fazi ne bo dovolj, da bodo samo neka delavnica za celoten svet, ampak bodo tudi sami uh, morali začeti uh, s potrošnjo. Tukaj pa se mi zdi, da ima organizacija dela posebno dolžnost in sicer, da uh, jih ozaveščate uh, glede tega, da uh, uh, samo varčevanje ni dovolj, ne samo za pokojnine, ampak tudi za. Uh, druga področja. Vendar eh, se tukaj spet vračamo na razpravo. Mislim, da bomo imeli še eh, dosti priložnosti za nadaljevanje naše razprave. Naslednji korak pa bo 12. november. Eh, zaradi uspeha prejšnjega dogodka že vem, da si bo veliko ljudi želelo obiskati to srečanje. Eh, videli boste bolj ali manj iste člane, to so osrednji člani, ki so vključeni v to razpravo, vendar pa mislim, da bo stvar zanimala tudi druge kolege. Eh, najlepša hvala za vaš obisk. Hvala.